Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete na svoja mesta. Že tako ali tako zamujamo. Dopodanski del smo končali z zamudo, sedaj spet zamujamo. Bien, président, euh... Predsednik Albertini in jaz v naši družbi danes predstavlja, pozdravljava gospoda Usackasa posebnega predstavnika in vodja delegacije Evropske unije v Afganistanu. To mesto zaseda od marca letos. On je prvi predstavnik, ki smo ga imenovali na to dvojno funkcijo, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba. Zato se bomo zagotovo tudi z njim pogovorili o vprašanju skupne varnostne in obrambne politike. O tem smo govorili že danes dopolne. Afganistan je primer paradoksa, kajti velika večina držav članic Evropske unije vojaško aktivno sodeluje, vendar izven misij SVOP-ja sodelujejo v okviru NATO, naše države vojaško sodelujejo z NATO. Imamo pa tudi majhno misijo SVOP-ja, misijo EUPOL, ki se osredotoča predvsem na usposabljanje visokih policijskih uradnikov. Seveda pa evropske dejavnosti presegajo izključno to misijo. Je Evropska unija, kot veste, največji donator pomoči, finančne, humanitarne in druge oblike pomoči. Evropska unija je tudi sprejela strategijo za Afganistan in Pakistan. Ta strategija je zelo ambiciozna veleposlanik Usadska pa bo povedal kaj več o zvezi s tem in mu kar predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci ter spoštovane nacionalne poslanke in poslanci. Z veseljem se spet vračam nazaj k vam v Evropski parlament. Sem vodja delegacije in posebni odposlanec EU v Afganistanu. Spregovoril vam bom o izzivih, ki čakajo skupno varnostno in obramno politiko v Evropi in Afganistanu po Lizbonski pogodbi. Veliko se je že zgodilo od marca, ko sem bil zadnjič v odboru za zunanje zadeve. Tako na politični sceni v Afganistanu, kjer so se zgodili trije glavni dogodki, kabulska konferenca in volitve, tako bodo Afganistanci lahko prezeli usodo v svoje roke v Evropski uniji, pa je Lizbonska pogodba močno ukrepila zunanjo politiko Evropske unije na terenu. Komis delegacija komisije se je združila z drugo, drugim organom v en sam organ na podlagi Lizbonske pogodbe. Pod mojim vodstvom smo prevzeli pristojnosti nekdanjih nacionalnih predsedstev v Afganistanu. Sedaj jaz zastopam koordiniram in se pogajam v imenu Evropske unije z afganistanskimi partnerji. Vodje delegacij Združenih držav oziroma držav članic se redno srečujejo v Afganistanu in tam razpravljajo o tem, kaj se dogaja na terenu ter usklajujejo razvojne projekte. Zato, da bi bili vplivi Evropske unije bolj kohezivni in večji. Moja naloga je, da prenesem ta sporočila po političnem spektrumu v Afganistanu, tako vodjem v Afganistanu kot tudi zastopnikom mednarodne skupnosti. S tem še naprej izvajamo akcijski načrt EU, zagotavljamo tudi sinergije med zunanjo politiko razvojem in varnostjo. To so vse komponente posredovanja EU v Afganistanu. Mednarodna skupnost in državljani EU so povezani z varnostjo in stabilnostjo Afganistana. Jasno je, da lahko samo skupaj sodelovanjem vse mednarodne skupnosti ter mednarodnih organizacij in tudi drugih relevantnih akterjev, ki delajo na terenu, le skupaj lahko prispevamo k temu, da rešimo globalne in regionalne grožnje, ki izhajajo iz Afganistana. Terorizem, militantni ekstremizem, nezakonite droge in kriminal. Delujem v moštvenem duhu s kolegi in prijatelji, posebni predstavnik Združenih narodov in Mark Sedbo. Tesno smo v stikih z generalom Petrejesom, veleposlanikom ZDA in drugimi mednarodnimi predstavniki v Afganistanu. Imamo različne mandate, delamo pa kot skupina in si prizadevamo za en cilj. Naš cilj je stabilnejši Afganistan. V roku treh ali petih let računamo, da bo več stabilnosti in več varnosti. Takrat bomo lahko več stvari dali v roke Afganistanu in Afganistancem. Zagotovili pa bomo tudi dolgotrajen razvoj gospodarstva, ki ne bo temeljil na drogah. Če želimo zagotoviti trajnosten razvoj, potem moramo zagotoviti državo, ki bo sposobna zagotavljati osnovne storitve po vsej državi. Strategija NATO, ISAF-a in drugih varnostnih sil je počistiti, obdržati in graditi. Naloga Eupola pa je, da bi predvsem okrepili nacionalno policijo in sektor pravne države. To je samo del ukrepanja EU za to, da bi razvili in okrepili zmogljivosti Afganistana. Tako med drugim financiramo tudi tekoče stroške policije in reforme v pravosodnem sistemu. Razen na sektorju pravne države, Evropska unija sodeluje tudi pri razvoju in politični aktivaciji Afganistana. Komisija in države članice so porabile več kot 8 milijard evrov za razvojno sodelovanje z Afganistanom od leta 2002. Več kot milijardo evrov prispevamo za razvojne projekte vsako leto v Afganistanu. Ključne točke z vidika proračuna so naslednje kmetijstvo in kmetijski razvoj, pravna država, upravljanje in zdravstveni sektor. Zelo podpiramo tudi pravice žensk in enakopravnosti. Podpiramo organizacije civilne družbe, kajti smo v tesnem stiku z njimi. Naprimer, zagotavljamo podporo za instrument stabilnosti. Mreža afganistanskih žensk naprimer, kar smo omenjali že v resoluciji Združenih narodov, ki krepi vlogo žensk v sporih. V Evropski uniji tudi zagovarjamo regionalno sodelovanje. Aktivno vlogo smo igrali v regiji, to je konferenca o, za regionalni razvoj v Afganistanu. Tudi promet in upravljanje z mejami v Afganistanu je pomembna točka. Vzpostavili smo središče za regionalno sodelovanje. Sofinanciramo projekte razvoja in tako zagotavljamo dodatna sredstva vladi in njihovemu boju proti drogam. Podpiramo tudi boj policije v Afganistanu proti drogam. Zagotavljamo tudi podporo kmetijstvu in razvoju podeželja zagotavljamo materialne in konkretne načine za to, da kmetom zagotovimo trajnostne alternative gojenju maka. Evropska unija si prizadeva tudi za ponovno vključevanje nekdanjih kombatantov oziroma bojevnikov. Upoštevati moramo ustavo, odpovedati se morajo naprimer orožju in terorističnim organizacijam, prispevati pa morajo k temu, da bi oblikovali zdrav Afganistan. NATO si prizadeva za prehodni načrt. Gospod Rasmussen bo kmalo spregovoril. V tem delu EU NATO ISAF zagotavlja pomoč. Naprimer, na podlagi različnih forumov za usklajevanje v Kabulu. Imamo lahko pomembno vlogo pri prehodu, ko se bo to začelo, naprimer s pomočjo EUPOLA, tako da zagotavljamo usposabljanje na najbolj varnih provincah. Spoštovane poslanke in poslanci. Afganistan je kritična država. 30 let so že v sporu, visoka je stopnja nepismenosti, ni zmogljivosti, sosednje države imajo različne interese, pa tudi razmere nasploh so zelo težavne. Ne glede na to, kakšne so težave, je baronica Eštonova povedala, da EU dela to, kar smo obljubili. Svojo pomoč želimo uskladiti z prednostnimi nalogami Afganistana. Vse poteka v okviru našega akcijskega načrta. Evropska komisija in nekatere države članice so to že storile. Leto 2010 označuje večja želja afganistanskih oblasti, da bi prevzeli večjo odgovornost in da bi pripomogli k stabilizaciji države. To pa mednarodna skupnost podpira. Kako sem povedal že na začetku junija, Mirovna konferenca, posvetovalna mirovna konferenca, lahko pomembno prispeva k temu. Več kot 1500 delegatov vsega Afganistana se je zbralo v Kabulu in pripravilo načrt za mir ter spravo. Na mojo zahtevo je EU financirala logistične priprave za to mirovno konferenco. To je instrument za demokracijo in človekove pravice. Tako smo dobili koristno platformo za to, da izvajamo dialog z vlado zato da zagotovimo odprt in vključujoč dialog pri spravnem procesu. Prvič v zgodovini Afganistana in na našo pobudo ter podporo je bilo na nacionalni mirovni konferenci zastopanih 300 žensk. To so pozdravile organizacije žensk ter druge nevladne organizacije. Tako smo prispevali k temu, da imajo ženske vidnejšo vlogo. Mirovna konferenca je podprla mirovni svet. Ta svet še ni sicer uradno vzpostavljen, ampak prizadeval si bo za sodelovanje z oboroženo opozicijo. Še en pomemben menik smo imeli v zvezi z prevzemanjem odgovornosti v Afganistanu. Prvič po letu 1974 se je konferenca 20. julija zgodila brez kakršnih koli incidentov. Izognili smo se tudi temu, da bi podajali prevelike obljube. Posvetili smo se temu, kaj lahko dejansko storimo in okrepimo vlado. Pred kabulsko konferenco je Evropska unija igrala pomembno vlogo pri tem, da smo zagotovili, da bodo načela pravne države upoštevana strani vlade. Zelo pomembno je, da Evropska unija in mednarodna skupnost ohranita pritisk in vladi pomagata pri tem, da načela dobrega upravljanja pretopita v materialne in otipljive rezultate. Brez protikorupcijskih ukrepov in okrepitve zmogljivosti trajnostnega socialnega in gospodarskega razvoja ne bo. Afganistanci si bolj prisedevajo prevzeti vodilno logo in odgovornost za državo. Po drugi strani pa upravnih zmogljivosti ni, da bi te želje uresničili. Tri desetletja vojne in sporov sta državo zelo iztrošila. Malo je dobro usposobljenih Afganistancev, ki bi lahko prevzeli tako pomembne in odgovorne vloge, kot je stabilizacija države. Velike ovire za učinkovito in odgovorno vlado še vedno obstajajo. To so naprimer strukturne pomankljivosti ter pomankanje jasnih mandatov med podnacionalnimi in centralnimi institucijami. Omejen obseg sodišč korupcija, pa tudi zanemarjanje človekovih pravic. Zato in v skladu z akcijskim načrtom se bo Evropska unija posvečala kritičnemu vprašanju krepitve zmogljivosti na nacionalni in podnacionalni ravni. To bo zahtevalo politično zavezo tudi strani Afganistana, zato da bodo izvedli pravne in strukturne reforme, vključno z reformo civilne službe. Na zahtevo afganistanskih voditeljev sem začel razmišljati o možnosti, da bi usklajeno podpirali usposabljanje civilnih uslužbencev. Tako bi lahko imeli tudi namensko mrežo centrov za usposabljanje v Kabulu in druge. Še naprej bomo seveda podpirali vse uslužbence v Afganistanu, če bodo imeli predloge za reforme. Kakor veste, je 18. septembra. Smo 18. septembra imeli prve parlamentarne volitve od leta 2001. Preskoda je še karkoli reči o rezultatih teh volitev. Zdi pa se, da so pomemben in viden znak afganistanske suverenosti. Volitve so potekale pod zelo težkimi okoliščinami. Da so bile volitve izvedene v takšnih okoliščinah, je že sam po sebi uspeh ogledal sem si volišča v Kabulu in presenečen sem bil, kako pogumni so bili Afganistanci. Poslužili so se svojih pravic, ne glede na to, da so se srečevali z grožnjami. Neodvisna volilna komisija je povedala, da je bilo oddanih približno 4,3 milijone glasov, to je med 30 in 40 odstotkov ocenjenih upravičencev. V primerjavi s prejšnjimi volitvami smo opazili boljše delo volilne komisije, tako smo lahko na koncu dobili zaključen seznam volišč en mesec vnaprej. To je velik napredek, kajti leta 2009 smo dobili končen seznam volišč le dva dni pred volitvami. Tudi postopek odločanja te volilne komisije je mnogo bolj pregleden odločili so se, da bodo odprli določena volišča. 5897 jih je bilo, čeprav bi jih lahko odprli tudi več. Več je bilo tudi mladih in žensk. Skoraj 400 žensk je kandidiralo. Pripravljeni smo podpirati te pogumne ženske, ko bodo prevzele svoje položaje vendar volitev še ni konec. Dan volitev je morda prišel in menil relativno mirno, v veliki meri zahvaljujoč pripravam volilne komisije, ampak temu so pripomogli tudi Združeni narodi, pa tudi Evropska unija. Afganistanske sile v podpori ISAF-a ter mednarodnih vojaških sil so prav tako prispevali k temu, ampak sedaj se nahajamo v kritičnem času, kajti mm. Rezultati se preštevajo in izračunavajo. Nekaj časa bo še trajalo, preden bomo rezultate dejansko dobili, predtem pa se bomo morali soočiti s številnimi, tudi tehničnimi težavami. Volilna komisija je začela počasi objavljati začasne, predčasne rezultate. Nekaj goljufij je bilo, ampak volitve so bile izvedene. Komisija za pritožbe se bo sedaj morala izkazati. Previdno moramo spremljati proces, zato da vidimo, ali se bodo pozitivni dogodki pred volitvami nadaljevali. Podpirati moramo tudi obe komisiji pri tem, da se upreta kakršnim koli pritiskom. Evropska unija mora podpreti ta proces in si prizadevati za širšo volilno reformo. To je zelo potrebno. Vendar, merilo uspešnosti na koncu ne gre toliko za to, kaj mi v mednarodni skupnosti obravnavamo kot pošteno, ampak ali Afganistanci menijo, da so bile volitve pregledne in vključujoče. Rezultat mora biti takšen, da je za njih spremljiv. Po mojem mnenju so te volitve izkaz želje Afganistancev za to, da bi oblikovali prihodnost države. To je tudi močan opomnik, zakaj smo v Afganistanu. Zato, da zagotovimo miren in stabilen Afganistan ki bo zagotovil trajnosten razvoj ter uspešnost Afganistanca. Od leta 2007 policijska misija v Afganistanu pomaga pri zagotavljanju miru. 23 držav članic je podalo skoraj 3000 uslužbencev. Prispevali smo k temu, da imamo trajnosten in učinkovite policijske sile v Afganistanu, ki so v skladu z mednarodnimi standardi moja naloga je, da zagotavljam politične usmeritve za Eupol. Razpravljam tudi z afganistanskimi voditelji ter mednarodnimi partnerji. Pri tem sodelujem z Juko Savolajnenom, novim vodjem Eupola, pa tudi z drugimi partnerji. Danes vam želim povedati nekaj o tem in vam ponuditi nekaj predlogov, kako bi lahko misijo ESDP v Afganistanu še ukrepili. Evpol je razvil šest strateških ciljev, ki odražajo zmožnosti Evpola in da bi to lahko umestili v izvedljiv okvir. Prvič nadzor in komunikacije, drugič policijske sile, potem pravosodje, četrtič boj proti korupciji, petič policija in šestič vzpostavitev organa za spolna enakopravnost. V zadnjih dveh letih smo pripravili skoraj 120 različnih urnikov usposabljanja. Več kot 11 tisoč policistov smo usposabljali. Evpol je pripravil več kot 260 različnih policijskih načrtov, ki predstavljajo močan strateški okvir k reformnemu procesu. 50 tisoč ur mentoriranja smo zagotovili. Tako smo lahko zagotovili izvajanje teh politik. EUPOL krepi kapacitete in sposobnosti policijskih sil v Afganistanu, pomaga pri boju proti korupciji in tudi za boj proti korupciji na terenu. Vendar. Pogledati moramo tudi širše. Vedeti moramo, da je NATO-va misija To so misije, ki so se razvile v preteklih dveh letih. In oni skrbijo za mir in za usposabljanje policistov. Mentorirajo tudi sile Ministrstva za notranje zadeve. Pri tem morajo upoštevati vse države članice NATO. Zagotavljati moramo osnovno usposabljanje za policiste. Operativni proračun znaša več kot 9,5 milijard dolarjev proračun Eupola pa je le 58 milijonov evrov. Kaj nas torej še čaka? Dobro sodelujemo z NTMA, ampak Eupol je ogrožen, da bi bil postavljen na stran, če ne bomo ustrezno opredelili svojih nalog. Države članice in Afganistan menijo, da dejavnosti Eupola niso dobro osredotočene. Zato mora misija zagotoviti bolj oprijemljive rezultate. Če želimo zagotoviti rezultate, mora EUPOL zmanjšati število ciljev in se na njih posvetiti, kajti le tako bomo lahko zagotovili dodano vrednost. Največja prednostna naloga je krepitev zmogljivosti s policijsko komponento. Tam se mora EUPOL vključiti v zagotavljanje usposabljanja za policijske sile. EUPOL lahko tukaj veliko pomaga. Če želimo to zagotoviti, moramo Eupolu zagotoviti operativna sredstva, zato da bodo lahko bolj učinkovito delali in da bodo lahko delali v širšem obsegu. Poleg dvostranskih pobud za financiranje, drugih virov financiranja Eupol nima. 500 tisoč evrov za 2010 ne bo dovolj za to, da bi spremenili dinamiko. Zato delegacija EU v sodelovanju z Eupolov bo zagotovila financiranje v višini 50 milijonov evrov na podlagi instrumenta za stabilnost komisije za policijski center v Banjanu, zato da bo to nadziral Eupol. Eupol bo prvič v stanju, da neodvisno izvaja svoje programe usposabljanja policije. Trenutno Evropska komisija raziskuje možnosti, da bi dodatno podprli usposabljanje policistov na podlagi instrumenta za razvojno sodelovanje. Poleg tega mora EUPOL biti deležen več podpore strani držav članic, naprimer preko napotenih delavcev, zato da bi lahko rešili ključne izzive pri krepitvi zmogljivosti ter usposabljanju policistov ter na področju pravosodja. Trenutno primankuje napotenih delavcev, morda bi lahko zagotovili neposredne pogodbe za policiste, ki so se pred kratkim upokojili. Če bi Eupolu tako koristili, potem bi dejansko lahko prevzel vodilno vlogo pri razvoju civilnega policijskega sektorja. Zagotovil bi tudi tisto vidnost in vpliv, ki jo pričakujemo od najbolj vidne misije skupne varnostne in obramne politike. Mi se lahko posvetimo določenim prednostnim nalogam v Afganistanu. Povečali bi mora, povečati bi morali svojo prisotnost in tudi naše poglede, kajti to je vedno bolj pomembno za naše državljane. Vojaški prispevek pa bo vedno manjši, ampak kakor vemo, je razvoj povezan z varnostjo. Najpomembnejši preizkus vojaške strategije nas čaka sedaj. Volitve niso samo nek mejnik, ki ga bomo lahko kmalo pozabili. Nov parlament moramo spodbujati, da bo odigral svojo vlogo kot tisti, ki bo preverjal, kaj se dogaja in da bo dejansko delo kot izvršna veja oblasti. Veselim se že sodelovanja z njimi. To bo dolgotrajen projekt in ostati bomo morali pozorni. Več pa še lahko storimo. Naprimer, spodbujamo lahko upravljanje, lahko podkrepimo mednarodne programe, lahko pomagamo pri razvoju regionalnega in gospodarskega razvoja sosedov. Afganistana. Politična, varnostna in razvojna politika Evropske unije vključuje vse to. Še naprej bomo sodelovali z Afganistanci in mednarodnimi partnerji, NATO, Združenimi državami, Združenimi narodi in drugimi, zato da bi te cilje izpolnjevali še v prihodnosti. Hvala. Merci, avons... Najlepša hvala. Nekaj poslancev se je prijavilo k besedi, tudi nacionalne poslance bi rad spomnil na to, da lahko sodelujejo v razpravi. Pomahajte nam tu za predsedstvom in vsak bo dobil čas za govor. Čas je omejen in na podlagi današnjih izkušenj lahko povem, da bom popovdne zelo strok Generalni sekretar NATO se nam bo pridružil na tanko ob 16. uri, zato vas res prosim, da ste čim bolj kratki, da ste čim bolj jasni v svojih pripombah in vprašanjih, tako da se potem lahko razvije tudi vsebinska razprava, ki pa se mora pravočasno zaključiti. Gospod Arlaki, poročevalec za Afganistan, dobi besedo prvi. Thank you. Thank you, Mr. Uh, for, uh... Hvala. Hvala lepa gospodu veleposlaniku za njegov opis razmer in ukrepa Evropske unije v Afganistanu. Mm, razumem, da ste tam prisotni nekaj mesecev, zato od vas ne smemo pričakovati preveč. Afganistan je zelo kompleksna država, razmere so težke, vendar pa naj odkrito povem, ljubši bi mi bil bolj realističen opis razmer v Afganistanu in pa tudi opis uloge Evropske unije v tej državi. Podali ste nam nekakšno rožnato sliko in to me nekoliko skrbi. Niste omenili dejstva, da je Afganistan država, eh, v kateri divja vojna že devet let in ne glede na to, kaj počne Evropska unija z misijo, z EU-polom, in za, v okviru vseh drugih mednarodnih uh, sestav. ne upošteva povezave med uh, civilnim posredovanjem in pa vojne v Afganistanu. Evropska unija trudno nima nobene prave strategije, akcijski načrt je šibek in uh, to je nek seznam dobrih namenov, obstajati bi morala povezava med tem, kar počne Evropska unija in pa med to vojno, ki divja v tej državi že devet let in ki jo ni mogoče dobiti. Evropska unija bi morala povedati nekaj več o mirovnem procesu z političnega vidika in tudi povezava med delovščino in pa korupcijo. Afganistan je ena izmed najrevnejših držav na svetu in kljub eh, in to kljub eh, devetim letom mednarodnega posredovanja. Potem eh, se tam dogajajo tudi hude kršice človekovih pravic, ubija se civiliste in tudi tukaj bi mednarodna skupnost morala bolj posredovati. Zato bi vam svetoval, da nekoliko bolj realistično prikažete razmere v tej državi. Cenim to, kar ste povedali o EU-polu in pa cenim to, da Evropska unija nekoliko, sedaj nekoliko bolj realistično ocenjuje vloga EU-pola v Afganistanu. Pozdravljam tudi um, združitev EU-pola z NATO v institucijo za usposabljanje. To je edini način za ustvarjanje nacionalne policije v Afganistanu. In pa dejstvo, da 50 milijonov EU-pola ne moremo primerjati z investicijo v NATO-ve um, strukture, uh, To pomeni samo, da bi proces eh, integrali, um, um, integracije moral potekati bolj hitro. Ne gre za marginalizacijo EUPOL-a, ampak gre za večjo integracijo EUPOL-a v mednarodno posedovanje v Afganistanu, ki bi, lahko, ki bi v končni fazi lahko osvobodila Afganistan. Upam, da bomo dobili bolj artikulirano strategijo, bolj oblikovano strategijo glede tega, kaj lahko Evropska unija doseže v Afganistanu. Upam, da bo naše sodelovanje postalo še bolj tesno in prav gotovo je vaše delo zasluži podporo in zato vam želim vse najlepše. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Berman, ki predseduje delegacijo Evropskega parlamenta v Afganistanu. Um. Hvala lepa posebnemu predstavniku za to dolgo predstavitev njegovih prizadevanj. Sam imam štiri vprašanja. Gre za zelo konkretno vprašanje. Kaj je po vašem mnenju pomen eh, volitev, če ni jasnega seznama voljivcev, če ni seznama, kjer bi vsak volivec eh, bil določen, eh, kjer bi vsak volivec imel določeno tudi volilno mesto? je, kakšen je pomen uh, takšnih volitev? Zdi se mi, da to samo spodkopava legitimnost uh, institucij v Afganistanu. Drugo vprašanje, ali menite, torej dejstvo je, da morajo te institucije biti okrepljene, prav gotovo pa parlament tukaj sodeloval z vami. Uh, razmislili bomo o tem, kako lahko izboljšamo zmogljivosti v parlamentu iz Kabula. To bi morala biti vloga Evropske unije in nekoliko me preseneča, da ste to posebej omenili, kajti to je vloga Evropske unije že nekaj let. Eh, mi bi naj bili vodilni na tem področju izgradnje zmogljivosti, institucije, usposabljanja. Torej, kaj je tukaj tisto, kar bi Evropska unija lahko naredila boljše? Tretjič, EUPOL. To je dober projekt, In uh, lahko rečemo, da je ta projekt tudi v težavah. Zato potrebujemo učinkovito odločitev. To pomeni, ali bomo nadaljevali, kar pomeni, da je ta misija bolj osredotočena, da se vanjo ulaga, da se osredotoča na civilno in pa policijsko usposabljanje in to ne v okviru NATO, kajti NATO je vojaška organizacija in uh, civilno usposabljanje ne more voditi vojaška organizacija. To mora biti eh, civilna misija in ne misija, ki bi spadala pod eh, NATO-vo okrilje. Eh, o tem sem razpravljala tudi z gospodom Arlakijem, ko smo razpravljali o predlogah sprememb. Torej, kakšno je vaše mnenje o tem, na kaj bi moral biti osredotočen EOPOL? Četrto vprašanje. Niste veliko govorili o korupciji. Evropska unija z drugimi državami donatorkami spodkopava razvoj Afganistana, saj nekako spregleda uh, korupcijo na visokih ravneh, eh, celo. Um, Celo predsednik Karzaj včasih ustavlja preiskave korupcije, če to ni v skladu z njegovimi interesi. Vemo, da je Afganistan popolnoma odvisen od uh, tuje pomoči, ampak ta pomoč bi, po mojem mnenju, morala biti pogojena. Kakšno je vaše mnenje o tem? Najlepša hvala. Številni ste se javili k besedi, zato vas prosim, da svoje pripombe ali vprašanja podate v dveh minutah. Eno vprašanje ali ena pripomba in dve minuti. Gospod Zengeric, predsednik odbora za zunanje zadeve iz Litve. Uh, uh, eh, spoštovani predstavnik, spoštovani prijatelji. Hvala lepa za vse, kar počnete v državah v tako težki razmeri, razmerih. Vi ste bili tudi ključni pogajalec, eh, Litve, ko je šlo za članstvo Litve v Evropski uniji. Spomnim se, da ste se najprej osredotočili eh, oziroma od tam pa ste začeli delovati na enem izmed najbolj problematičnih eh, eh, območij na svetu. Gre za vprašanje, ali bomo zmagali oziroma ali bomo izgubili in to v neki državi, kjer se ne spoštuje pravic civilistov. tukaj obstaja uh, zelo velik prepad med uh, civilnimi pravicami, ki se izpoštuje v Evropski uniji, um, takšnimi pravicami, za katerimi se, se bojevali naprimer v francoski revoluciji in pa razmerami v današnjem Afganistanu. Kako bomo lahko zagotovili naprimer enakopravno izobraževanje uh, Eh, tako da bodo Dek, tako da bodo lahko šolo obiskovale tudi deklice. Kako bi lahko premostili ta velik prepad, ta, to veliko razliko med uh, spoštovanjem temeljnih svoboščin uh, med Evropsko unijo in pa Afganistano? Torej, kako bomo lahko zmagali Afganistano, ne samo v vojaškem smislu, ampak tudi v smislu vrednot, v civilnem smislu? V Evropski uniji imamo civilizirano družbo, eh, pri naših odnosih eh, z bližnjim vzhodom imamo prav tako dobra partnerstva za številnimi državami izmed, eh, iz te regije. Ampak uh, Afganistan je svetlobna leta oddaljen od tega. Kako bomo torej lahko zagotovili dobro sodelovanje med civilno družbo in pa Evropsko unijo? Hvala lepa, gospa Kopa. You... Hvala lepa, eh, gospod veleposlanik. Uh, Bili ste zelo diplomatični, ko ste govorili o volitvah v Afganistanu. Nisem dobro razumela, kaj ste povedali. Govorili ste o dvojnih kriterijih. Ali ste govorili o tem, da obstajajo evropski kriteriji? Oziroma, obstajajo tudi tako imenovani kriteriji, ki so dobri samo za vzhod. Ali je to stališče Evropske unije? Torej, vemo, da so volitve še vedno bile zasenčene zaradi nasilja, po naredbe, vsaj 70 ljudi je umrlo v napadih po vsej državi. Potem komisija za nadzor volitev je povedala, da so videli, da je prihajalo do velikih um, ponarejanj pri volitvah. Torej, če bomo to dopuščali, potem bomo spodkopavali legitimnost misij mednarodne skupnosti in pa spodpokavali bomo zaupanje v lokalne voditelje. Po mojem mnenju menimo, da bi morali mi kot Evropska unija oziroma da se mi kot Evropska unija in eh, kot mednarodna skupnost še nismo naučili dovolj iz dosedanjih izkušenj v Afganistanu. Hvala lepa, gospod Robert Walter. Uh, Hvala lepa. Imam preprosto vprašanje. Naj se najprej zahvalim veleposlaniku za njegovo predstavitev in uh, za to, da je govoril o tem težkem delu, ki ga upravlja. 90 odstotkov heroina, ki ga imamo na ulicah Evropske unije, prihaja iz Afganistana in uh, to predstavlja visoke stroške za naše sodstvo, za naše zdravstvo in tako naprej. Potem korupcija na vseh ravnih v Afganistanu, financiranje uporniških um, akcij je neposredno povezano z trgovino z narkotiki. Odvisnost uh, od uh, mamil je na podeželju zelo huda in zato bi nasilno izkoreninjenje tega problema uh, lahko privedlo do hude revščine. z preprodajo narkotikov. Afganistan zasluži na milijarde na leto in to predstavlja samo, to je v primerjavi z tem, kar z uradno pomočjo Afganistanu eh, veliko. Zakaj preprosto ne pokupimo makoveh maka, zakaj ne plačamo kmetom za proizvodnjo maka, e, ta e, plačala bi jim lahko afganistanska vlada, to bi se prav tako pomenilo odvisnost, ampak ta odvisnost bi bila manj huda od te, o kateri sem govoril. Potem bi lahko ponudili kmetom tudi subvencije za to, da ne bi pridelovali maka ali za to, da se bi odločili za proizvodnjo alternativnih eh, pridelkov. Če bi se ponovno odločili za pridelavo maka, bi jim pa lahko potem to subvencijo ukinili. Torej mislim, da potrebujemo nek bolj radikalen pristop, ko gre za financiranje uporniških skupin mislim, da bi takšen radik, eh, radikalni pristop morali um, mi kot Evropska unija uvesti v prihodnosti. Eh, Ana Gomes. Spoštovani veleposlanik, ne morem se strinjati s tem, kar ste povedali. Okay z vašo oceno o tem, da bi afganistansko ljudstvo moralo biti glavno merilo za oceno o tem, ali so bile volitve pravične ali ne. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Kopa o volitvah in eh, zanima me vaše mnenje o poročilih o hudem nasilju in pa uh, poneverbam, ki so se dogajale v povezavi z volitvami šlo je za nasilje nad tistimi ljudmi, ki so bili dovolj pogumni, da so prišli na volitve. Glede EU-pola, zanima me, zakaj se tukaj ne odločimo za pravilen pristop, ki je, bi bil potreben za usposabljanje policije v Afganistanu. Potem, kar se tiče vladavine prava in pa izgradnje zmogljivosti. Ali je prišlo do napredka na področju pravosodja, kaj tiče ne, sicer se sprašujem, kakšen smisel ima usposabljanje policije, eh, če ne naredimo nič za to, da bi izboljšali tudi pravosodje. Pravosodje lahko ima veliko vlogo pri boju za enakost spolov in pa boj proti proti korupciji. In pa potem Afganistan je povezan tudi z situacijo v Pakistanu, ali sodelujete s posebnim predstavnikom za Pakistan. In pa ne nazadnje, ali ste našim uh, ameriškim partnerjem povedali, da poljubno ubijanje ljudi ni samo kršanje mednarodnega prava, ampak je tudi grozen primer. Uh, nekega ubijanja, ki, je, ki nam je na koncu lahko škoda vsem. Gospod veleposlanik. Yes, uh, well, set, set minutes. Okay. Well, uh, the questions, the questions. Torej, uh, naj, najprej, naj se najprej vsem zahvalim za to, da ste zastavili težka in pa zanimiva vprašanja. Na ta način bom lažje prenesel sporočila evropskih poslancev in pa držav članic v Afganistan. To sem povedal tudi predsedniku Karzaju. Povedali, povedal sem, da me bojo poslanci cvrli in da mi bojo postavljali težka vprašanja v povezavi z razmerami v Afganistanu. Naj najprej odgovorim na vprašanja gospodija Arlakija. Veliko vas je omenilo moj eh, odnos. Spovedali ste, da je moja predstavitev bila preveč optimistična. Eh, ampak eh, temu je pač tako, če nisi optimist, potem ne moreš delati v Afganistanu. Vsi se moramo oborožiti z nekakšnim previdnim optimizmom. Eh, gospa uh, eh, Gomeš, seveda uporabljamo enake kriterije za Afganistance. Želimo si, da bi volitve potekale na enak način kot na Portugalskem, v Švici ali kje druge v Evropi, ampak to se ne bo zgodilo k malu. In želim, hot, uh, eh, želim biti odkrit in pa odkrit želim biti tudi do dokoplačevalcev, ki poslušajo našo razpravo. Mi smo v državi, ki doživlja devet let vojne. Gre za državo, ki se 30 let nenehno sooča s konflikti. Uh, kjer je 80 odstotkov ljudi nepismenih, kjer uh, nihče ne ve, niti gospod Karzaj, niti general Patreos, niti predsednik Obama sploh ne ve, koliko prebivalstva ima ta država. Z vsemi temi problemi se sploh nismo eh, ukvarjali. Evropska unija zato želi pomagati Afganistancem, da izvedejo volilno reformo takoj pro 7. oktobru. Začeli smo že s pripravami. Ne gre samo za volilni registr, ki je predpogoj za demokratične volitve. Gre tudi za to, da je potrebno prebivalce spodbuditi, um, da naj izvedejo volilno reformo, vključno z enotnim uh, glasom, ki ga ni mogoče prenesti na drugo osebo, uh, če se sedaj Afganistan še nima in to je velika ovira za demokratičnost v Afganistanu. Torej, moj odgovor je, razmere so težke, Eh, volitve so bile nasilne. Ampak kako naj sicer drugače podpremo ljudi, ki so kljub tem hudim grožnjam se odločili odpraviti svojo dožnost in so šli volit? To, da so ljudje vseeno volili, je nekaj najbolj spodbudnega, kar se je zadnje mesece zgodilo v Afganistanu. Potem spet, eh, kar se tiče vprašanj gospoda Arlakija. Eh, zasledujem razpravo o Afganistanu v parlamentu, v komisiji, v NATO, razpravo o novi strategiji, ampak po mojem skromnem mnenju strategijo imamo. Vemo, kaj je potrebno narediti. Zavihati moramo rokave in delovati na licu mesta. In zato potrebujemo vašo podporo, ko gre za reforme, ko gre za okrepitev EUPOL-a z dodatnimi, usposo, dodatnimi osebami, ki so dožene za usposabljanje. Potem naslednji seznam vprašanj gospoda Bermana. Kakšno je moje mnenje o volitvah? Mislim, da sem uh, na to že odgovoril. Drugič, kar se tiče institucij. Tudi to je zapisano v akcijskem načrtu. Pomankanje kredibilnosti Evropske unije. ki jo predstavljam tudi jaz kot uh, nekdo, ki prihaja iz nove države članice. Torej, vredoslovnost lahko okrepimo z izgradnjo institucij. V UNDP uh, uvajamo programe usposabljanja, potem kar se tiče mm, mehanizmov odločanja v različnih organizacijah. Tukaj je potrebno še veliko dela za to, da bi dobili še najbolj preprosta pravila. In uh, vem, da bo um, torej, potrebne so dolgotrajne investicije za to, da bi investirali v javno administracijo, v usposabljanje, eh, v izobraževanje in eh, vse to bo vključeno v moj predlog za novo strategijo. Tretjič, kar se tiče EUPOLA. Neopol ima šest strateških ciljev. In to odraža realnost v Evropski uniji. Šlo je za dosego soglasja med različnimi državami. E, na tem področju imamo zelo predane ljudi, ampak e, njihovo področje delovanja je zelo omejeno. In zato se zauzemam za to, da se osredotočimo na eno prednostno nalogo In uh, ta prednostna naloga je, da nas uh, sprejmejo tako Afganistanci, kakor tudi naši ameriški partnerji, ki uh, sicer morda imajo več sredstev, ampak nimajo naših izkušenj. Torej, če bi združili naše moči, bi lahko investirali v prihodnost uh, ne samo para vojaških. Uh, Um, skupin, ampak da bi imeli tudi um, dobro preiskovalno policijo v Afganistanu. In pa zadnje vprašanje, ki ste ga omenili, korupcija. To je velik problem. Zato se želim s tem ukvarjati še pred konferenco v Kabulu. Eh, to je bilo zapisano v izjavi z konference v Kabulu, ampak sedaj uh, moramo preiti od izjave k konkretnim dejanjem. Videli smo eh, nekaj napredka v provinciji Čakčuran, kjer je glavni sodnik povedal, da je eden, eden izmed tožilcev bil odpuščen zaradi korupcije. Uh, Obiskal sem tudi enoto proti korupciji državnega tožilca, kjer EUPOL sodeluje z uslužbenci in pa tožilce usposablja za obravnavo težkih primerov korupcije. Torej, obstaja prizadevanje mednarodne skupnosti. Ta prizadevanja morajo biti usmerjena in seveda tudi pogojena, če je to potrebno. Naslednji govornik je postavil zelo težko vprašanje, torej ali bomo izgubili ali bomo zmagali. Mislim, da si ne moremo privošiti izgubiti, preveč je na kocki. Zato moramo spoznati, da ni nekih hitrih rešitev, da moramo biti angažirani, ko se manjša število vojaških sil v Afganistanu, takrat bo civilni angažma postal še bolj pomemben. Eh, prepoznati moramo tudi to, da gre za neko drugo nacijo, za nacijo, ki ima drugačne vrednote, drugačno veroizpoved. To je potrebno spoštovati. Istočasno pa kakor so, priprave, kakor so pokazali priprave na volitve, lahko spodbujamo tudi participativna demokracijo, ne glede na to, kakšne so razmere v državi. Kar se tiče dvojnih kriterijev pri volitvah, sem tudi odgovoril na vprašanje. Eh, afganistansko eh, omrežje poročanja medijev o po naverbah, to informacijo smo vzeli na znanje, ampak, kakor sem povedal, postopek je v teku in eh, volilna komisija mora pregledati te pretožbe. Upam, da bodo sprejeli takšno odločitev. ki bo predvsem Afgance, Afgance spodbudila pri njihovem zaupanju v transparentnost in pa demokracijo. Gospod Robert Walter je podal nek zanimiv predlog. Z vsem spoštovanjem. To je lažje reči kot narediti. z, evropsk, z britanskim helikopterjem sem letel nad provinco Helmand in sem videl, koliko je nasadov maka. Ampak eh, takšna je trenutno eh, realnost. Če naši ukrepi ne bodo trajnostni, potem eh, rezultati ne bodo pozitivni. Evropska unija veliko sredstev namenja možnostim alternativnega kmetijstva, ki bi lahko ponudil alternativo proizvodnji maka v državi. In ne nazadnje, omenili ste tudi pravosodje. Problem ima tukaj dve plati. Torej, administrativne zmogljivosti so tukaj še zelo šipke, mi jim sedaj pomagamo. Angažirali smo strokovnjaka, ki je pomagal ponovno osnovati priporočila za dobro upravljanje, že zlasti, ko gre za pravosodje. Sedaj smo angažirali še nekega strokovnjaka, ki sodeluje s tremi pravosodnimi institucijami. Jaz sem obiskal vse uh, izmed njih. Uh, ministrstva za pravosodje, um, um, državnega um, tožilca. Torej, uh, vsem tem institucijam moramo pomagati pri vseh osnovnih pogojih, kako se boriti proti korupciji, kako zagotoviti varnost in uh, prav gotovo bo potrebno naša prizadevanja tukaj še okrepiti. Hvala lepa, še 20 minut nam je ostalo. Lepo vas prosim, vseh šest, ki vas je še na seznamu, da ste zelo kratki, da se ne dotikate vprašanj in pripomb, ki so že bile izražene, ne podvajate vprašaj, vprašanj. Dve minuti, gospod Taler. Uh, thank you, Mr. Ambassador. To... For... Hvala lepa, gospod veleposlanik, da ste danes z nami. Uh, Afganistan, country... Afganistan je država s specifično tradicijo, brez osrednje vlade nikoli je niso imeli, nikoli je zgodovini in v enakem položaju so danes. Trenutno sprejemamo v Evropskem parlamentu tudi resolucijo na to temo. Številni v parlamentu želimo izražiti politično voljo naših prebivalcev, da najdemo pot ven iz te pasti. V zadnjih devetih letih smo se vedno bolj zapletali v tej pasti. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o predlogu, da organiziramo politični proces v Afganistanu, ki bi vključeval vse vojaške in politične sile. Cilj tega procesa pa bi bil, da se koalicijske sile umaknemo takoj, ko bo to mogoče. Kakšno je vaše mnenje o tem? Kdo po vašem mnenju ne sodi v ta politični proces. Sam menim, da moramo ven iz te pasti. Dlje kot bomo v tej pasti, globlje bomo. Mislim, da če v Afganistanu ne bomo uspešni, bo Afganistan ponovno postal zatočišče za teroriste. Ampak država se mora naučiti upravljati sama seboj. Hvala. Hvala lepa. Gospod Reitma iz Estonije. Um, um, Hvala lepa. Zanima me, kaj se dogaja z afganistanskim parlamentom. Mi podpiramo osrednjo in provincialne vlade v Afganistanu, podbujamo tudi volitve v Afganistanu. Zanima pa me, kaj se dogaja z afganistanskim parlamentom. Večkrat sem bil v Afganistanu, tudi v afganistanskem parlamentu. V Estoniji izvajamo program, v okviru katerega jim nudimo tehnično pomoč. Zato bi ta trenutek rad izkoristil za to, da pozovem ostale nacionalne poslance, da pomagajo nacionalnim poslancem v afganistanskem parlamentu parlamentu. Mislim, da moramo okrepiti tudi njihov položaj v afganistanski družbi. Na nek način smo na ta parlament kar pozabili. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Tenok. Hvala lepa. Gospod Zingris je očitno res zaskrbljen zaradi tega, ker afganistanske deklice šolajo ločeno od več. To mene ne skrbi, kajti deklice bolj uspešno pravijo proces izobraževanja, če jih izobražujejo ločeno od fantov. Širijatsko pravo je še vedno temelj pravnega sistema v Afganistanu in eh, nažalost ni poti, kako bi to preprečili. Zanima me nekaj v zvezi s sosednjim Pakistanom. Se vam zdi, da predsednik Zardari počne dovolj za to, da nadzira svoje obveščevalne službe, vojaške sile in tako naprej, ki so podpirale talibane v Afganistanu. Izkazalo se je, da so pakistanski talibani pravzaprav zelo nevarni. Še povezano vprašanje, kako lahko Indija pomaga. Kaj ti Indija veliko vlaga, zanima me, ali sodelujete z Indijo pri izgradnji družbe in tako naprej. Še zadnje vprašanje, kaj se dogaja z alternativnimi dobavnimi poti za vojaško in ostalo opremo. Ali sile ISAF-a in Evropska misija iščete alternativne poti? Hvala. Hvala lepa. Gospa Kil Nielsen. Merci, Hvala lepa. Gospod veleposlanik, nekaj bi vas rada vprašala. Končno poročilo z konference v Kabulu navaja, da naj bi do leta 2012 50 odstotkov mednarodne pomoči šlo v afganistanski proračun. Ta račun naj bi bil vzpostavljen v banki v Kabulu. Kako boste poskrbeli za to, da bodo ta sredstva uporabljena za to, za kar so bila namenjena? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na korupcijo. Poleg tega pa me zanima, kaj se dogaja z novinarji, ali imajo dostop do izobraževanja v tej državi. Zagotovo veste, da gospod Gesker in gospod Staponje, francoska novinarja, v Afganistanu že devet mesecev bivata v priporu francoske organe seveda zelo skrbi celotna situacija. Zanima me, kaj se dogaja s tem na evropski ravni. Ali lahko Evropska unija stori kaj za to, da bi ta novinarja izpustili? Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Fonzulica iz Romunije. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdi se, da smo tudi mi ujeti v pasti zaradi kontrolorjev letenja, ampak to je pravzaprav neke vrste privilegij. Namreč lahko se ukvarjamo s tako pomembno temo, kot je Afganistan. Hvala lepa veleposlaniku Vsakasu za odločenost, za pogum. Sam mu želim veliko uspeha. Dejstvo je, gospe in gospodje, da gre tu dejansko za veliki ziv za vse države. V mislih imam misijo Evropske unije v Afganistanu vendar se mi zdi, da je Afganistan za Evropsko unijo tudi priložnost. Predvsem lahko v narekovajih oglašujemo to, da bomo izboljšali institucionalni razvoj zmogljivosti ter izgradnjo v času po krizi. To je tisto, kar moramo vedno znova povdarjati, kajti V Afganistanu se ne soočamo samo z izzivi in težavami, temveč tudi s priložnostmi. Potem je pa tu še vprašanje deljenih odgovornosti med EU in NATO. NATO je veliko bolje opremljen, ima veliko več strokovnega znanja, ima tudi boljše obramne zmogljivosti, zato bi se Evropska unija morala osredotočiti na institucionalni razvoj. To je verjetno ključnega pomena za doseganje uspehov v Afganistanu. Kar zadeva vzpostavljanje trajnega sodelovanja z vsemi regionalnimi in globalnimi deležniki, se mi zdi, da bi Evropska unija morala prevzeti vodilno vlogo. Ne smemo pozabiti na to, da je dobro upravljanje ključnega pomena za doseganje uspehov tudi na drugih področjih. To je glavna vloga, ki bi Evropska unija morala odigrati v Afganistanu, brez dvoma. Gospe in gospodje, Državljanom Afganistana moramo zagotoviti varnost, poleg tega pa morajo vedeti, da se lahko zanesejo na učinkovite in eh, državljanom prijazne institucije. Takšnih danes nažalost v Afganistanu ni. Po tem kratkem komentarju pa še eno vprašanje, gospod veleposlanik. Zanima me, kako vi gledate na evropsko misijo v Afganistanu? Kako menite, da se bo razvijala v prihodnosti? Ob koncu leta 2011 oziroma v drugi polovici leta 2011 bodo nekatere države umaknile svoje enote. Hvala. Merci. Hvala lepa. Še gospod Janjes. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod veleposlanik, najlepša hvala, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi za vaše prijazne besede. Gospod Javier Solana je prejšnji petek, torej pred štirima, štirimi dnevi v Madridu javno rekel, da je vojna v Afganistanu takšna, da je nemogoče zmagati z vojaškimi sredstvi. Zanima me, kakšen je vaš komentar te izjave. Seveda bi to temo lahko še bolj podrobno razdelal, vendar glede na to, da ima moj kolega Danžan težave s časom in da imam samo omejen čas za govor, tega ne bom storil. Kaj ti ne smete pozabiti, da mednarodna skupnost ne sme dopustiti talibanom, da se ponovno uspnajo na oblast in si ponovno podredijo prebivalstvo in da ta država ponovno zapade v takšne okoliščine, kjer bodo spodbujali mednarodni terorizem. Hvala. Hvala lepa, gospod veleposlanik. Deset minut. Thank you. Uh, thank you. Najlepša hvala za ta zanimiva in zelo komplicirana vprašanja bom odgovoril na vprašanje gospoda Talerja in gospoda Janja za kar hkrati. Zastavila ste vprašanje v zvezi s političnim procesom. Rekli ste, da se te vojne ne da zmagati z vojaškimi sredstvi. Mislim, da bi morali spodbuditi nek vojaško-politični proces. To tudi počnemo, v tem procesu sodelujemo in ga tudi odločno podpiramo. Podpiramo tudi afganistansko vlado, ki skuša doseči spravo zelo pomembno je priznati, gospod Taler, da, vsaj po mojem mnenju, je umik mogoč samo v primeru, da bomo spostavili takšne temelje, na podlagi katerih bodo Afganistanci lahko sami vodili državo. Takšnih temeljev še nimamo. To vedno znova ponavljam, kadarkoli se srečujem z mediji, z javnostjo, s poslanci. To pomeni, da moramo ostati vodilni. Če bomo odšli v tem trenutku, bomo za seboj pustili veliko zmedo, ki bo privedla do ponovnega vzpona mednarodnega terori terorizma, regionalno nestabilnost, celo regionalno vojno. Zato bi se pred vami rad zahvalil vsem vam in vsem tistim, ki so prispevali k varnosti in stabilnosti v Afganistanu. Še posebej družinskim članom padlih evropskih državljanov v Afganistanu ne bo nam uspelo zmagati samo z vojaškimi sredstvi. Kot sem povedal, treba bo sprejeti tudi politične zaveze in izvajati predane politike. Evropska unija ima posebno ulogo pri tem. Potem pa vprašanje estonskega člana parlamenta. Seveda sem vesel, da nameravate podpreti afganistanski parlament. Nekaj programov, dvostranskih programov, že obstaja tudi Evropski parlament, sodeluje v takšni obliki. Sem se pa pogovarjal z nekaterimi uradniki iz Evropskega parlamenta tudi danes in kolikor vem, stvari ne napredujejo ravno najbolje. Vendar je najbolj pomembno to, da izkoristimo ta zagon, kajti kmalo bo sklican nov parlament. Upamo, da že ob konec novembra ali v začetku decembra. S člani parlamenta se moramo povezati, jih na nek način voditi in jim pomagati pri razumevanju tega, kaj je pravzaprav uloga parlamenta, kakšne so naloge poslancev, kako se morajo obnašati in ravnati, kakšni so potem odnosi z ostalimi institucijami. Tudi s Tisom Bermanom sem se pogovoril o tej temi in ga tudi povabil naj čim prej obišče nov parlament v Afganistanu. O tem vprašanju medparlamentarnih odnosov se bom pogovarjal tudi s kabinetom predsednika Buzeka. Glede izobraževanja nimam kaj dosti dodati, vendar mislim, da je britanski kolega zastavil vprašanje v zvezi z Pakistanom, gospod Tenok vsi priznavamo, kako zelo povezani sta ti dve državi. Vsi se tega zavedamo. Gre pa za dve ločeni suvereni državi. Zgodovinsko gledano pa sta močno povezani in to vpliva tudi na trenutno stanje. Tudi zaradi tega ima Evropska unija akcijski načrt tako za Afganistan kot za Pakistan. Sam tesno sodelujem s svojimi kolegi v Islamabadu in seveda sodelujem tudi z ostalimi deležniki še posebej iz ZDA. Priča smo bili določenemu napredku, razvile so se dvostranski odnosi med obema državama, dejstvo pa je, da bomo morali spostaviti tesno konstruktivno sodelovanje, zlasti ko bomo reševali mednarodna vprašanja in mejna vprašanja, ki se pojavljajo na meji med Afganistanom in Pakistanom. Omenili ste tudi alternativne poti. Tudi mi prispevamo k izvajanju nadzora na mejah na severu. Samo nekaj takšnih poti trenutno obstaja in če si pogledate zemljevid, boste videli, da za Afganistan kakšnih drugih alternativnih poti ni, ali preko Afganistana ali preko Srednje Azije. Je pa res, da bi morali storiti več za to, da se spodbudi gospodarsko sodelovanje v celotni regiji. Podpisana je bila pogodba o dovozu plina iz Turkmenistana v Afganistan in Indijo. Mislim, da bomo s tem uspeli vzpostaviti neko novo platformo, ki bo omogočala gospodarsko sodelovanje, gospodarsko povezovanje med državami, zlasti med Indijo in Pakistanom ti dve državi veliko postavljata na kocko v Afganistanu. Mislim, da bomo s tem tudi zamenjali trenutno stanje sporov in tekmovanja. Evropska unija se zauzema za regionalno sodelovanje tudi preko reke to je regionalne konference za sodelovanje. Naslednje večje srečanje bo potekalo 3. in 4. novembra v Islamabadu. Tudi Evropska unija bo prispevala svoj dokument k tem srečanju. Predvsem nas zanima integrirano nadzorovanje na mejah. Tesno sodelujemo tako z veleposlanikom iz Pakistana kot z veleposlanikom iz Indije. Ta zadnji je tudi moj teniški partner. Uh, Še eno vprašanje ste zastavili in sicer v zvezi s tem, da bi preko proračuna prenesli in usmerili več finančnih sredstev. Kako bo potem vse skupaj delovalo? Res smo se zauzeli za to, da bomo povečali finančna sredstva v proračun, smo pa postavili tudi določene pogoje. Sam sem se pogajal v imenu Evropske unije. Zelo jasno sem povedal Afganistancem, da bomo podpirali njihove projekte, da bomo preko skupnega proračuna posredovali denar, vendar pod pogojem, da se bodo borili proti korupciji in da bodo vzpostavili stabilne in zdrave javne finance. Tako predsednik Arzaj kot finančni minister se tega zavedate in zato bomo z delom nadaljevali. Potem ste zastavili še vprašanje v zvezi z novinarji, ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar v tem trenutku v Afganistanu res držijo v ujetništvu dva francoska novinarja in francoske oblasti se s tem problemom resno ukvarjajo. Romunski kolega je tudi zastavil eno vprašanje in sicer v zvezi s tem, kaj se bo zgodilo konec leta 2011, ko bodo zmanjšane vojaške sile. Čeprav razumem, ste imeli v mislih Eupol. Vojaške dejavnosti so seveda pod nadzorom generalnega sekretarja Rasmusena, ki vas bo nagovoril k malu. Kar zadeva civilno sodelovanje in civilne dejavnosti, pa upam, da se bodo le te povečale tudi v času procesa, ki ga vodi NATO v Afganistanu. Hvala. Hvala lepo, gospod veleposlanik. Hvala lepo vsem kolegom in kolegicam. Gospod generalni sekretar Rasmussen se nam bo pridružil čez nekaj minut, tako da predlagam krajši odmor. Nadaljujemo ob 16. uri. Hvala. Samo še enkrat bi se vam rad zahvalil za to, ker izražate takšen interes za Afganistan. Zagotovo mi bo to pomagalo v opravljanju prihodnih nalog. Sam sem namreč zadolžen za izvajanje akcijskega načrta za Afganistan in sodelujem tudi z vsemi kolegi v Kabulu. Hvala. an hour and so Bene, cari colleghi, se gente... Drage kolegice in kolegi, lepo vas prosim, da se usedete na svoja mesta. Generalni sekretar NATO je sedaj z nami, točen kot ura. Tudi mi bi se mu lahko zahvalili s tem, da začnemo ob predvidenem času. V imenu vseh se vam seveda zahvaljujem, gospod generalni sekretar, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala lepa, da ste danes z nami. Mislim, da nas boste lahko vi najbolje obvestili o tem, kakšni so trenutni odnosi med Evropsko unijo in NATO. Predvsem nas zanima, kaj se dogaja s temi odnosi sedaj, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba je dala nek nov zagon evropski politiki, tudi evropski varnostni in obramni politiki. Poleg tega pa trenutno poteka zelo pomembna razprava tudi znotraj organizacije, ki predsedujete. Govorite predvsem o strateških usmeritvah o splošni globalni strategiji, o prednostnih nalogah, o tem, kako boste posredovali in kje boste posredovali v prihodnih letih. Kot veste, danes delujemo v nekoliko drugačnem okviru. Z nami so predstavniki iz Evropskega parlamenta ter poslanci iz nacionalnih parlamentov, ki sedijo v odborih za zunanjo politiko politiko in odborih za obramno politiko. Tako da se bomo zagotovo lahko pogovorili o vseh temah, ki zanimajo tako nas kot naše državljane. Vsi vemo, da Evropska unija skupaj z vašo organizacijo spodbuja varnost in stabilnost. To je naš skupni cilj. Pa ne samo v našem neposrednem sosedstvu, temveč tudi drugot. 21 od 27 držav članic Evropske unije tudi članic NATO, tega Severoatlantskega zavezništva. Pogosto se zgodi, da naše civilne in vojaške misije sodelujejo druga ob drugi, da tudi sodelujejo. Lahko navedem samo dva zelo pomembna primera, kjer smo sodelovali, naprimer na Kosovo in v Afganistanu. To dejstvo je znano vsem. In Lizbonska pogodba od nas zahteva, da spostavimo evropsko varnostno in obramno politiko. Zato se mi zdi, da je za vse nas to ustrezna spodbuda, da najdemo skupne točke, da vzpostavimo sinergijo, da drug drugega dopolnimo, da se dopolnjujejo aktivnosti tako NATO kot Evropske unije. Že na začetku sem povdaril, da se trenutno vaša organizacija nahaja v posebnih okoliščinah, da razmišljate o tem, kako boste delovali v prihodnosti, izvajate reformo delovanja, razmišljate tudi o prednostnih nalogah. Tako da me zanima, kaj nameravate predlagati 14. oktobra članicam zavezništva. Kolikor vem, je na ta dan sklicano tudi srečanje, kjer se boste pogovarjali o točno tej tematiki z ministri za obrambo iz držav članic. Julija smo se o tej temi že pogovarjali, mislim, da se boste dotaknili tudi danes. Trenutno pri vas izvajate proces reform, veliko pozornost posvečate tudi odnosom s parlamentom, zato si res želim, da bi še naprej uspešno sodelovali. S tem vam seveda tudi predajam besedo in vas poslušam zelo skrbno z ovima všesoma. Izvolite, gospod generalni sekretar. Monsieur le Président, euh, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre réception chaleureuse. Gospod predsednik, najlepša hvala za vašo prijazno dobrodošlico in za prijazne uvodne besede. Zelo vesel sem, da sem lahko danes ponovno z vami v Evropskem parlamentu. Zelo vesel sem, da lahko istočasno nagovorim člane Evropskega parlamenta in člane nacionalnih parlamentov. Vašemu vabilu sem se odzval zato, ker se želim z vami pogovoriti in ker vas želim prositi, da mi pomagate pri krepitvi stikov med Evropsko unijo in NATO. Želimo, da bi, želimo si, da bi se te stiki znatno okrepili. V zadnjih 50 letih sta tako NATO kot Evropska unija doživela številne spremembe. Evropska unija je predvsem zaznamoval začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe. Evropska unija igra pomembno vlogo tudi na mednarodni ravni. Vse bolj je priznana tudi kot pomemben globalni akter, kajti izvaja številne civilne in vojaške misije na mnogih področjih, kjer se pojavljajo konflikti. Tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in zavezništvom je s tem postalo strateško zelo pomembno. Najprej bi rad povedal, Par besed o organizaciji, ki predsedujem. NATO je v današnjem času precej drugačen od NATO, ki je obstajal v času hladne vojne. Seveda so temeljna načela ostala enaka. Čezatlantsko zavezništvo je podalo zelo jasne zaveze. Namreč mi smo tisti, ki varujemo proti vsem oblikam napadov. Vse države članice podpirajo vrednote, ki nas združujejo. Razvijamo tudi nov strateški koncept. O tem smo se pogovarjali že na prejšnjih vrhovih NATO, še posebej pa bo ta tema v prvih vrstah na vrhu v Lizboni novembra. Oblikujemo, kot rečeno, novo strategijo, ki nas bo vodila v prihodnjih desetletjih in ki bo tudi opredelila smer, v katero se moramo podati, če želimo dati temu zavezništvu nov zagon. Šlo bo za strategijo, ki bo trajnostna in tudi izvedljiva. Včeraj sem tudi predstavil osnutek besedila te strategije vsem članicam NATO. Članice NATO se bodo o končni različici besedila pogajale v prihodnih mesecih. Ta strateški koncept bo temeljil na štirih stebrih. Najprej varnost in obramba v 21. stoletju. Vsi smo zavezani kolektivni varnosti, Temu nas zavezuje peti člen in ta zavezanost ostaja neomajna. To bomo tudi podpirali z ustreznimi vojaškimi dejavnostmi. Poleg tega se bomo lotili tudi vprašanja, kako se boriti z opr nove grožnje in izzive, kot so kibernetski napadi, širjenje raket in orože za množično uničevanje, terorizem ter prekinitev energetskih dobav. Drugo varnost preko upravljanja s krizami. Namesto, da bi se odzivali na posledice, ki jih prinesejo krize, potem, ko je nasilje že izbruhnilo, bi se morali bolj ukvarjati s preprečevanjem in z upravljanjem s krizami v bolj zgodnih fazah. To pa od nas zahteva, da usklajujemo svoje dejavnosti na veliko bolj učinkovit način. Usklajevati se moramo z drugimi organizacijami in institucijami, ki sodelujejo pri upravljanju s krizami. Mi sami to imenujemo celostni pristop. Poleg tega pa moramo imeti na voljo tudi ustrezne zmogljivosti in vzpostavljena primerna partnerstva, če želimo doseči ta cilj. Tretje. Kako lahko NATO spodbuja mednarodno stabilnost? Okrepiti moramo svoje partnerstvo z Evropsko unijo. Kasneje vam bom predstavil tudi predloge v zvezi s tem. Politika partnerstva NATO z drugimi državami je politika uspeha. Zato bi morali graditi na doseženem uspehu in nadalje razvijati dialog in sodelovanje z državami povsod po svetu s tistimi državami, ki delijo naš interes. Ta pa je, da se vzpostavijo mirni mednarodni odnosi. V mislih imam tudi države, kot so naprimer Indija, Kitajska in druge. Istočasno pa moramo razširiti obseg tem, o katerih smo se pripravljeni pogovarjati s partnerskimi državami in z drugimi organizacijami, kot so naprimer Združeni narodi. Na vse zadnje pa je tu še četrti element v tem novem strateškem konceptu - preoblikovanje NATO in reforme, ki jih je treba izpeljati. Proces reform je stalen proces, ne gre za enkraten dogodek. V tem finančno močno okrnjenem okolju bi morali najti način, kako za dodeljena sredstva vzpostaviti čim večjo stabilnost in prinesti dodano vrednost. V zadnjih letih smo se osredotočali predvsem na to, da bi naše sile bile zasnovane na tak način, da bi jih bilo lažje napotiti in prerasporediti. Vendar so naše sile oblikovane na načeljih, ki so veljala še v času hladne vojne. Naše sile nas enostavno preveč stanejo in te stvari je treba nujno spremeniti. Če mi dovolite, bi izpostavil še eno zadevo, ki bo ključnega pomena tudi na vrhu v Lizboni. Glede na grožnje, ki jih predstavlja širjenje raket, se mi zdi, da bi se morali bolje zaščititi. Razviti je treba NATO-ve obrambne zmogljivosti za obrambo proti raketam. Če bi vzpostavili tak obrambni ščit pod okriljem NATO bi lahko dosegli tudi cilje. Trenutno veljavni okvir je namenjen samo našim silam, ki delujejo na terenu v tem trenutku. Če bi imeli na voljo tak mehanizem, bi lahko poskrbeli za obrambo pred raketami v vseh evropskih partnerskih državah. S tem bi obrambni sistem razširili. Želimo si, da bi se ta sistem za obrambo pred raketami razširil na celotno ozemlje. Če se dotaknem sedaj še celostnega pristopa. Današnje grožnje in izzivi so kompleksni, večdimenzionalni, zato se moramo odzvati na večjih ravneh in sicer na vojaški, politični in drugi. Te ravni pa se morajo dopolnjevati. NATO Združeni narodi, Evropska unija in drugi akteri, kot so nevladne organizacije, imajo vse svoje prednosti in adute. Če želimo, da bi vse te adute krepili, se moramo skupaj pogovarjati, načrtovati in ukrepati, kadarkoli je to smiselno. V 90. letih 20. stoletja, ko se je čezatlantska skupnost združila in zaključila s konfliktom na Balkanu, smo imeli zelo visoka upanja, namreč da bo kmalo prišlo do veliko tesnejšega sodelovanja med Evropsko unijo in NATO. Nažalost pa nam ni uspelo na tej podlagi izgraditi ustreznega partnerstva, v okviru katerega bi obravnavali tudi varnostna vprašanja. Zakaj nam to ni uspelo? Zato, ker se je še vedno razlikovalo mnenje posameznih držav v zvezi s tem, kakšno naj bo partnerstvo med Evropsko unijo in NATO. Nekatere države so menile, da je takšno partnerstvo prednostna naloga, tudi z političnega vidika. Druge so menile, da bi tesnejše sodelovanje z NATO lahko ogrozilo avtonomnost obeh institucij ali pa vzpostavilo neke vrste hierarhijo med obema. Tiste, ki oklevate, bi rad pomiril. NATO spoštuje avtonomnost Evropske unije pri sprejemanju odločitev, kajti tudi NATO je močno pri srcu njegova avtonomnost pri sprejemanju odločitev. Široko zastavljeno strateško partnerstvo pomeni samo to, da oba partnerja sodelujeta kot enakopravna partnerja. To pa je tudi temelj za odnose, ki temeljijo na zaupanju. V zadnjih letih sta obi organizaciji podale mnoge predloge, kako izboljšati sodelovanje, kako spostaviti tesnejše odnose. Mislim, da bi morali ta zagon sedaj izkoristiti in premakniti naše odnose na eno raven više, predvsem na treh področjih. Evropska unija in NATO se morata redno pogajati in pogovarjati na vseh ravneh in pri vseh skupnih varnostnih področjih vprašanjih. Trenutno se nahajamo v nezavidljivem položaju, kajti NATO in Evropska unija uradno ne moreta razpravljati o pomembnih temah, razen o Bosni. Kljub temu, da imamo številne skupne interese na področju varnosti. Drugo, Evropska unija in NATO morata tesneje sodelovati tudi pri operacijah. Vse bolj pogosto se znajdemo na istih žariščih, sledimo istim ciljem, kot se danes dogaja naprimer na Kosovo, v Afganistanu in tudi na somalskih obalah. Na voljo imamo različne instrumente, zato se morajo pristope, ki jih zauzamemo, dopolnjevati. Če pa želimo to doseči, potem moramo poskrbeti za ustrezno sklajevanje na drugi ravni. Tretja stvar. Mislim, da bi morali iz izdatkov za obrambo dobiti ven veliko več. Samo en primer. Vzpostaviti bi morali skupni pristop za reševanje improviziranih eksplozivnih sredstev, tudi za cestne bombe, ki so krive za številne vojaške in civilne žrtve v Afganistanu. Verjamem, da lahko skupaj odpravimo podvajanje in ta omejena sredstva, ki jih imamo na voljo, tudi bolj učinkovito porabimo. Če želimo preseči politične ovire in težave, predlagam dvotirni pristop, ki sem ga izpostavil tudi na srečanju na Palmi de Majorki februarja, ko sem se sestal z evropskimi obrambnimi ministri. Po eni strani bi morale vse evropske države biti zmožne sodelovati v kakršnem koli sodelovanju med Evropsko unijo in NATO. Po drugi strani pa bi Evropska unija morala okrepiti svoje odnose z zavezniki, ki niso člani Evropske unije na političnih in na vojaških področjih. Tri zadeve sem izpostavil. Ne evropski zavezniki bi morali sodelovati pri dejavnostih z področja varnostne in obramne politike. Drugo, Evropska unija bi morala Turčiji ponuditi varnostni sporazum z Evropsko unijo. In tretjič, Evropska unija bi morala skleniti neke vrste sporazum ali dogovor med Turčijo in Evropsko obramno agencijo. Te predloge sem predstavil tudi evropskim organom, tudi predsedniku parlamenta Buzeku, večjim vodjem vlad in držav. Zadovoljen sem bil tudi sklep Evropskega sveta izpred dveh tednov. Zelo se veselim tudi sodelovanja z visoko predstavnico Catherine Ashton. Verjamem, da bomo uspelo rešiti politične ovire, ki trenutno bremenijo odnose med Evropsko unijo in NATO. Sprejeti je treba zaveze na najvišji politični ravni, če želimo storiti korak naprej predvsem bi teh 21 držav članic, ki so članice NATO in Evropske unije, morale, celo dolžne so odigrati aktivno vlogo pri iskanju rešitev. Za zaključek pa naj povem, da se zelo dobro zavedamo vloge, ki jo igra Evropski parlament pri spodbujanju nadaljnega napredka. Zato se tudi veselim vaše podpore in vaših odzivov na te predloge, ki sem vam jih ravno kar predstavil. Hvala. Hmm. Grazie, signor segretario generale. Il suo intervento è stato. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Bili ste zelo izčrpni, predstavili ste številne teme in predvsem držali ste se dodeljenega časa. Sedaj pa začnemo z razpravo. Besedo pa kar predajam kolegu Danžanu, ki bo sedaj predsedoval tej razpravi. Izvolite. Zdaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi generalnemu sekretarju za sporočilo. Hvala še enkrat, da ste danes z nami. Veste, da dajemo velik pomen dialogu z NATO. Vi se sedaj redno odeležujete srečanj z Evropskim parlamentom, mislim, da tudi prispevate k krepitvi odnosov med obema organizacijama dve kratki vprašanji, ki morda nista ravno najbolj prijetne, pa vseeno. Prvo vprašanje se nanaša na te slavne civilne zmogljivosti, ki jih omenjate v strategiji, v strateškem konceptu. Mislim, da tu prihaja do protislovja. Zlasti, če si pogledate, kakšne reforme izvajate na področju uprave, proračuna, osebja. Zanima me, kako boste rešili ta problem, kako se boste soočili s tem izzivom. Namreč želite razširiti zmogljivosti NATO na civilnem področju, istočasno pa želite izpeljati drastično reformo, predvsem zaradi tega, ker imate omejena proračunska sredstva. Drugo vprašanje pa se nanaša na to zadnjo dimenzijo, ki ste jo izpostavili, na Turčijo. Seveda se vsi zavedamo, da je politični dialog med Evropsko unijo in NATO nujen, zlasti, ko gre za varnostne in obramne vprašanje. Sami ste omenili Kosovo, Afganistan. V okviru Berlina Plus smo se lahko pogovarjali uradno samo o Bosni, kot ste že sami omenili. Zanima me, ali lahko kakorkoli sodelujemo s Turčijo pri skupni varnostni in obramni politiki, ali lahko Turčiji podelimo določene koncesije. Zanima pa me, ali vi menite, da bi s temi koncesijami Turčije izboljšali dejansko odnose med Evropsko unijo in NATO. Nažalost, zunanja politika Turčije vse bolj govori ne v prid Severoatlantskem zavezništvu, ampak ravno v nasprotno smer. Zagotovo je dobro, da okrepimo dialog s Turčijo, tudi zaradi vzpostavljanja varnosti v Evropski uniji, ampak vseeno tak dialog bi bil zelo zahteven. Hvala lepa, gospod predsednik pododbora Danžan. Preden začnemo z razpravo, pa bi rad pozdravil še skupino študentov, približno 70 jih je, ki so nedavno diplomirali na Evropskem kolegiju za obrambo in varnost in so tudi danes prisotni v dvorani. Dobrodošli. Številni ste prosili za besedo, zato vas res prosim, da se držite treh minut, tako bodo vsi dobili priložnost, da spregovorijo in generalni sekretar bo potem lahko tudi odgovoril. Najprej gospod Čurkaski iz odbora za zunanje zadeve iz Bolgarije. Izvolite. Vajžajmi gospodin predsedatel. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Hvala lepa za to priložnost, za poglobljen dialog. Danes popovdan smo lahko komentirali razmere in posredovanje Evropske unije v Afganistanu. To je zelo zapleteno vprašanje. Posebni zastopnik Evropske unije v Afganistanu nam je povedal, da so naša prizadevanja namenjena krepitvi civilnih institucij. Namenjena so tudi temu, da bi zagotovili sredstva za delujoč administrativni sistem. Po drugi strani pa je v okviru NATO pozornost namenjena usposabljanju policijskih in vojaških sil, ki bi lahko prevzele upravljanje Afganistana v roke v prihodnosti. Moje vprašanje je naslednje. Kakšna je po vašem mnenju možnost, da bi uskladili stališča EU in NATO in da bi z drugimi državami sklenili, sklenili partnerstvo in uspešno sklenili delo v Afganistanu. V prejšnji seji smo govorili tudi o Pakistanu, vendar moje vprašanje zadeva sodelovanje Rusije. Medvedev je v Jaroslavu pred nekaj meseci organiziral konferenco. Vaš predhodnik, Lord Lobertson, je bil takrat na voljo za razpravo. Izkazalo se je, da so države članice NATO in Rusija že sklenili več sporazumov za zagotavljanje koridorjev po ruskem ozemlju. Med Rusijo in NATO pa sporazuma ni o pripravljenosti za to, da bi sodelovali pri tem, kajti to je ključna faza za reševanje spora v Afganistanu. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Lizek. Iz odbora za obrambo. Hvala. NATO je z garantem bezpečenstva dla veru panjstv. Hvala. Želel bi generalnega sekretarja vprašati pa v tistih državah, ki se ne počutijo varne, ker niso članice NATO. So pa izrazile želje, da bi postale članice, tukaj mislim naprimer na Gruzijo in Ukrajino. Razmere v teh dveh državah so danes zapletene in zato gospoda generalnega sekretarja sprašujem, ali je sprejel oziroma ali je vzel na znanje odločitev ukrajinskega predsednika. In uh, kakšno je njegovo stališče o potencijalnem članstvu Ukrajine v NATO? Vemo, da razmere niso enostavne. Različne stranke imajo, v Ukrajini imajo različna mnenja o člancev v NATO. Julija Timošenko in njena stranka se želi še naprej pogajati o članstvu v Ukrajini. In pa potem Gruzija. Tukaj je politična situacija zelo zapletena po konfliktu leta 2008. Vendar pa tukaj tudi eh, v Gruziji tudi ni dvoma strani družbe večina političnih strank, vlada, predsednik, opozicija, vsi želijo, da bi bila Gruzija članica NATO. Kako vi gledate na razmere v Gruziji in kakšne so perspektive članstva v NATO? Hvala lepa, gospod Lizek. Nekateri drugi so se javili k besedi, zato vas bom prosil, da se omejite vsak na dve minuti. Opravičujem se, sem gostitelj, lepo poskušam ravnati s svojimi gosti. Gospod Zingalis, predsednik odbora za zunanje zadeve iz Litve, izvolite. Mm. Uh, Gospod generalni sekretar, zelo zadovoljni smo, da ste včeraj poslali ključni dokument nacionalnim vladam in državam članicam in pripravljeni smo skupaj z vami sprejeti skupno strategijo, ampak nove države članice NATO in nove države članice EU. Še vedno obravnavajo prisotnost NATO, naprimer v svojih državah. Zadovoljni smo, da ste omenili peti odstavek in prvo obveznost NATO, da ste to postavili na prvo mesto danes. ampak še vedno moramo razmisliti o tem, kako lahko sodelujemo še drugače v svojem prostoru. Zagotoviti moramo močnejšo, resnejšo prisotnost. Mi bi morali gledati naprej. Z vašega vidika me zanima, kakšne ukrepe bi morali sprejeti, zato da bi bila prisotnost bolj vidna v naših državah, v Baltskej regiji, veste, da imamo samo eno enoto za letala oziroma eno letališče, eno vojaško bazo, kako bi lahko poskrbeli, da bo to trajnejše. Hvala. Hvala lepa, gospod Zingaris. Gospa Kopa, dve minuti. Hvala lepa gospod Rasmussen. Nekaj povedati želim o tem, kar je povedal gospod Danžon, da bi pomagali civilni družbi v Afganistanu in da bi pomagali NATO pri upravljanju s krizami. Za večino od nas v Evropskem parlamentu bi to pomenilo podvajanje prizadevanj, kajti Evropska unija je že pomemben akter na tem področju. Dokolikšne mere menite, da bi morali imeti razpravo o tem, ki bi vodila o v sodelovanje med EU in NATO. V okviru tega bi EU in države članice zagotavljale civilne zmogljivosti, ko bi obe organizaciji posredovali na istem območju. Povedati vam želim, da Evropski parlament podpira dejstvo, da tesnejše sodelovanje med obema organizacijama ne sme ovirati razvoja Evropske unije, seveda pa moramo upoštevati tudi značilnosti določenih držav članic. Hvala. Hvala lepa, gospa Kopa. Besedo dajem gospodu Neofitu iz Ciprskega parlamenta za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Kako ste povdarili vi in generalni sekretar NATO se je strinjal. Namreč, okrepiti moramo svoje prizadevanja za to, da bi povečali sodelovanje med NATO in EU. Sploh sedaj, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Znano je, da v odnosih EU-NATO vladajo določene težave. posebni odbor, ki ga je vzpostavila nekdanja državna sekretarka ZDA Albrightova, preučuje različna vprašanja na podlagi razprav strokovnjaki za nov strateški okvir z NATO, želim omeniti naslednje. Polna komplementarnost med NATO in EU bo ključnega pomena ampak polna komplementarnost bo mogoča le, če države, ki niso članice EU in države članice EU, ki niso v NATO, dobijo enako stopnjo preglednosti in so na enaki meri vključene v dejavnosti. Generalni sekretar, zanima me, ali lahko pokomentirate poročilo odbora gospe Olbrajtove. Hvala. Hvala lepa, gospod Njofitu. Gospod Žanaku, za dve minuti. Gospod iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospod generalni sekretar, da ste se oglasili pri nas. Dve kratke vprašanje imam za vas. Prvič, kakšne so dejanske grožnje za mir, in kakšne so dejanske grožnje z vidika NATO. Drugič, Afganistan. Vidimo, da kar zadeva delovanje demokratičnih institucij, Afganistanu ne gre preveč dobro. Ali menite, da bo NATO lahko kdajkoli zapustil Afganistan? Sistem v Afganistanu je takšen, da bo potrebnega veliko dela, da bi zadeva funkcionirala, kot je treba. Hvala. Hvala, gospod Džanako. Sedaj pa gospod Arleti. On je poročevalec iz odbora AFED za Afganistan. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Drugič vas že poslušam v tem odboru. Povedati moram, da občudujem vašo trdnost in strast pri tem, ko branite NATO. Da NATO še vedno je pomemben in da še vedno mora obstajati. Včasih ste prepričljivi, včasih pa tudi ne. Prvo vprašanje. Kibernetični terorizem kot pomembna grožnja, pred katero nas mora zaščititi NATO. Lepo vas prosim, poskusite me pripričati, zakaj so napadi po internetu tako nevarni in drugič, kako bi nas NATO lahko pred tem zaščitil. Drugo vprašanje je naslednje. Vojaški, vojaški štab v Afganistanu je izdal nove smernice za izdajanje pogodb. Namreč, kako porabiti 14 milijard dolarjev na leto. General Petreus v svojem memorandumu pravi, da porabimo zelo veliko sredstev hitro in s pomenkljivim nadzorom. To vodi do korupcije in spodkopava naša prizadevanja v Afganistanu. Od julija sem vam že prebral pisno vprašanje, ki smo ga zastavili mi in 19 drugih poslancev. To, to vprašanje smo zastavili komisiji, odgovora pa nismo dobili cenim hiter odziv nata. Moje vprašanje pa je, na podlagi vaše intervencije, kajte vi ste rekli, da se problema ne zavedate in da boste storili vse po svojih močeh za to, da ustrezno posredujete, ali pa je to samo na ključje. Hvala. Hvala lepa, gospod Arlaki. Sedaj pa gospod Mau, predsednik odbora za zunanje zadeve iz belgijskega senata. Hvala lepa, gospod generalni sekretar, najlepša hvala za vaše pripombe. Tri pripombe, tri vprašanja. Najprej, širitev analize grožen. Grožnje naj bi se razširile, bile zelo raznolike. Zdi se, da se NATO loteva vseh problemov, tudi političnih, poleg tega energetske področje ste izpostavili, podnebno, področje, potem kibernetski kriminal. Nekoliko paradoksalno je, da se organ, ki se ukvarja z vojaškimi vprašanji, spušča v reševanje problemov, ki so dejansko politična vprašanja. Rekli ste, da bi morali preventivno delovati, ampak kako boste to upravičili na mednarodni ravni? Ali imate to legitimnost, da preventivno ukrepate kot NATO? kaj bi NATO lahko dalo legitimno podlago za to, da posreduje preventivno. Omenili ste tudi zunanje odnose, odnose z Evropsko unijo. Evropska unija z velikim veseljem sedaj sprejema službo za zunanje delovanje. Zanima me, kako si vi zamišljate vlogo NATO glede na to, da si Evropska unija skuša zagotoviti svoj sistem, svojo organizacijo, ki se bo ukvarjala z zonanimi odnosi. To možnost je namreč omogoča Lizbonska pogodba in služba za zonanje delovanje v Evropski uniji naj bi se ukvarjala tudi z varnostnimi in obramnimi vprašanji. Tako da, gospod generalni sekretar, hvaležen bi vam bil, če bi mi nekoliko razjasnili ta vprašanja. Hvala lepa, gospod Mau. Gospod Kelam, dve minuti iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod generalni sekretar, hvala za vaš osvežujoč in jasen govor. Prav to potrebujemo. Nekatere kolegice in kolegi so že omenili kibernetske napade. Moje vprašanje je naslednje. Če pride do kibernetskega napada ali vidite možnost za skupen odziv NATO, tako kot velja pri vojaških napadih. Z drugimi besedami, ali lahko razvijemo skupno kibernetsko obrambo, kajti vemo, da mora odziv na napad preko spleta potekati v sekundah ali celo milisekundah. Drugič, Evropski parlament je opozoril na to, da moramo združiti obveščevalne podatke med zavezniki NATO in državami članicami. Ali nam lahko poveste, kako to napreduje? Zanima me, ali je to sploh mogoče. Drugič, omenili ste komplementarnost in višjo stopnjo komplementarnosti med NATO in državami članicami EU. Evropski parlament je predlagal da vse države članice EU, ne glede na to, ali so članice NATO ali ne, da bi vse države članice morale sodelovati na srečanjih NATO. Zanima me, ali je to mogoče in ali je to mogoče izvesti. Hvala, gospod Kelam. Sedaj pa gospa Lözing za dve minuti. Hvala lepa, gospod Rasmussen. Tudi sama sem vesela, da imam priložnost vam postaviti nekaj vprašanj. Želela bi govoriti o dveh vidikih, o katerih ste govorili tudi vi. In sicer že nekaj eh, časa skušam dostopiti priporočila NATO na temo sodelovanja med EU in NATO. Eh, iz februarja leta 2010. 16. decembra je bila Catherine Ashton poblaščena, da pripravi katalog o bolj eh, učinkovitih odnosih med EU in NATO. V sklepih je bilo zapisano, da bi to naj bilo v skladu z priporočili, ki jih je Evropska unija NATO predala že februarja leta 2010. Zanima me, kaj so ta priporočila, sama jih ne poznam, ali so dostopna za javnost in če ne, zakaj ne. Drugič, eh, orožje za množično uničevanje, o tem ste govorili tudi vi. Ko gre za je, ameriško jadrsko orožje, uh, želi Nemčija umik jedrskega orožja iz našega ozemlja, medtem ko Amerika ustraja pri tem. V poročilu NATO 2020 je zapisano, da je takšna odločitev odvisna od konsenza v, v zvezi NATO. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ali ni tako, da bi morala vsaka država članica sama odločati, ali želi imeti na svojem ozemlju jadrško orože ali ne? Hvala lepa, kolegica Nejc, za dve minuti. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Vedno nam je v veselje, ko se nam pridružite. Dobrodošli še enkrat v parlamentu. predstavili ste nam oris najverjetnejše nove NATO-ve strategije. Po eni strani razumem, zakaj ustrajate pri tem, da bi krepili civilne zmogljivosti. Po drugi strani pa EU in države članice težko zagotovijo zmogljivosti, da izpolnijo celo svoje obveznosti kar zadeva civilno delo, pa vas želim opozoriti na to, da ne bi podvajali prizadevanj. Že tako ali tako imamo težko delo. Drugič, odnosi z Rusijo. Več prejšnjih govornikov je posredno ali neposredno omenjalo to težavno soseščino ali dejstvo, da je včasih težko imeti Rusijo za sosedo. Tudi odnos med NATO in Rusijo je zelo pomemben. Kako vidite, da bo to potekalo v prihodnosti? Hvala. Hvala lepa, gospod Nejc. Gospod Tajnok, za dve minuti. Hvala lepa. Zelo lepo vas je še drugič videti tukaj, generalni sekretar. Seveda podpiram boljše odnose med NATO in EU, boljše usklajevanje in tudi boj proti podvoja, podvajanju. Sem podpredsednik delegacije parlamenta v parlamentarno skupščino NATO. V zadnjih mesecih sem opazil več dobre volje do prisotnosti evropskih poslancev kot prej. Dvojno vprašanje imam. Prvič, kako bomo rešili turški veto o boljših odnosih NATO SVOP zaradi Cipra in kaj bi lahko storili sedaj, ko imamo možnost za to, da ponovno zagotovimo združenje in združevanje na tem otoku. Kaj pa Balkan? NATO in EU imata različni vlogi tam. Albanija je že v NATO, čeprav skoraj sploh ni več parlamentarne demokracije, nimajo pa še niti brezvizumskega režima za EU, po drugi strani pa ima Srbija ta režim, torej potovanje v EU brez vizumov, niso pa še v NATO. Zdi se mi, da vsak odhaja v svojo smer in po različnih hitrostih. Na afriškem rogu. A me zanima, ali sprejemate dejstvo, da obstaja podvajanje, namreč Atalanto in manjšo misijo NATO. Zdi se mi, da misija SVOP ponuja več kot, naprimer, Indija ne želi sodelovati v operacijah NATO, ker tisto pač vodijo američani. Rusija. Rusija vedno nasprotuje članstvo Ukrajine v NATO, kajti to naj bi spadalo v njeno območje vpliva, sedaj pa je celo članstvo v EU proti njihovim interesom. Estonci vedo, kako je, ko pride do kibernetskega napada. Moskva pa se morda sedaj boli, boji tudi, da bi članstvo v EU kršilo njihovo ozemlje oziroma ozemlje vpliva. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Šulc za dve minuti. Gospodin ali sekretar, hvala lepa za vašo predstavitev nove strategije NATO in pa za predstavitev strukture petih stebrov. Govorili ste o strateškem partnerstvu med EU in NATO. -om menim, da smo počasi zmedeni zaradi tega pojma, kajti Evropska unija ima veliko partnerstev z eh, Rusijo, z Ukrajino, eh, ima strateško partnerstvo z, eh, oziroma se pogovarjamo o strateškem partnerstvu s Turčijo. Zdi se mi, da to več ni nekega, nekega integriranega varnostnega omrežja, oziroma da prihaja do razlik pri 21 državah, ki imajo posamezna čezatlantska partnerstva. In eh, če gre za strategijo, kaj menite o potencialnem partnerstvu z Rusijo, kaj menite o, Folke, o predlogu Folkerja Rue, bivšega nemškega zunanjega ministra, ki je, uh, ki je zahteval članstvo Rusije v NATO. nekaj, o čemer je govoril tudi predsednik Medvedjev, ki, o čemer se očitno jasno razmišlja. Kako ste v vaši strategiji pripravljeni na to možnost? V kolikšni meri je možna širitev NATO na vzhod v tej smeri? Ali to igra ulogo pri vaši strategiji? Kolegi so vas o tem že poprašali, ampak sam želim vse skupaj bolj jasno povedati, kako, kaj menite o predlogu predsednika Medvedjeva o novi varnostni strukturi v Evropi in kaj menite o potencijalnem članstvu Rusije v NATO? Hvala lepa, gospod Šulc. Gospod Landsberg, iz sedem minut. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod generalni sekretar, hvala lepa za vašo prisotnost in pripravljenost na sodelovanje z EU Nekaj vprašanj imam za vas. Sodelovanje z Rusijo in dejstvo, da smo jim ponudili sodelovanje takoj potem, ko je gospod Obama prevzel predsedniški sedež v ZDA. Veliko bi lahko povedali o tem, da bi morali z Rusijo sodelovati pri prizadevanjih za mir po vsej Evropi. Glede na vaše izkušnje, kako se akterji obnašajo, me zanima, ali obstaja kakršnakoli možnost. Da obstaja načelo pakta Sonservanta. Rusija bi tako postala pravi partner, ampak zanesljiv partner pa je nekaj drugega. Ko NATO govori s partnerjem, morda celo potencijalno članico. Po drugi strani pa partner morda niti ne želi biti zanesljiv. Poglejmo si samo, kaj se je dogajalo na Kaukazu. Hvala. Hvala, gospod Landsbergis. Gospa Gomez, dve minuti. Hvala lepa, gospod generalni sekretar, za vašo prisotnost. Zanima me, ali je po vašem mnenju pregled strateškega koncepta NATO spremenil doktrino v zvezi z orožje za množično uničevanje, še posebej v zvezi z jedrsko energijo. Obamova administracija je pripravila novo, nov pristop k temu, še posebej na podlagi govora v Pragi in pogodbi o neširjenju orožja. Imam pa tudi vprašanje o kibernetskih napadih. Peti člen NATO vključuje skupen odziv. Zanima me, ali menite, da to vključuje tudi odziv na kibernetske napade. Zanima me, ali po vašem mnenju, glede na to, da imamo nov pristop k preprečevanju kriz in za sodelovanje z, z organizacijami, ki se ukvarjajo s tem, ali to pomeni, da se vojaško zavezništvo spreminja. In še zadnje vprašanje. Vi ste generalni sekretar NATO. Ali lahko vi kot generalni sekretar NATO poveste, da uporaba dronov, torej letal brez pilotov, ne vodi nikamor, da je to nezakonito, da to vodi do civilnih žrtev in da to lahko škodi NATO-vim silam, kjerkoli, kajti drugi bodo morda sledili našemu zgledu. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomeš. Razpravo pa zaključuje. Grazie, signor predsednik. Spoštovani gospod generalni sekretar, eh, vaša, eh, vaše besede o novih grožnjah so vzbudile precej pozornosti eh, in eh, tudi sam se pridružujem tistim ki verjamem da mora nato kazati določeno eh, samokontrolo pri identifikaciji novih groženj ker v glavnem gre za grožnje ki nastajajo v svetu revščine v svetu nerazvitosti in v svetu kulturnih in verskih razlik. Eh, ne zamerite mi če vas tudi spomnim osebno da ste nekoliko prispevali k nerazumevanju z vašo percepcijo razprave o karikaturah ki so bile objavljene v danskih časopisih. Eh, mislim da bi nato ob vsem spoštovanju kreativnosti moral ostati predvsem obrambna organizacija in se izogibati nevarnosti da bi jo v svetu razumeli kot eh, nekakšnega globalnega policista. druga eh, nevarnost ki ste jo na katero ste me danes opozorili je ideja o globalnem ščitu. ideja o raketnem ščitu ni bila vedno sprejeta kot kot oljčna vejica ki jo ponuja eh, nato svetu zato mislim da je treba biti pri tej stvari zelo previden in dati eh, prednost eh, politični odločitvi. na koncu bi vas samo še vprašal ali si vi znate predstavljati da bi nato lahko odigral kakšno konstruktivno vlogo pri iskanju Eh, mirovne rešitve oziroma spodbudi mirovnega procesa na bližnjem vzhodu kajti od tam prihajajo najbolj resne grožnje za mir v svetu. Hvala. Dragi generalni sekretar si je seveda skrbno zapisal vaša imena in tudi vaša vprašanja. Morda bo tako natančen tudi pri podajanju odgovorov, pa mu prisluhnimo. For... Hvala lepa. Hvala za številna zelo relevantna vprašanja. Že vnaprej se vam opravičujem, kajti odgovarjati bom moral na kratko, če želimo pravočasno zaključiti to sejo gospod Danžan, kar zadeva civilne zmogljivosti. Tudi drugi so upozorili na to. Povem vam lahko, da prav sedaj razmišljamo o tem, da bi vzpostavili majhno civilno zmogljivost v okviru NATO. Ne zmogljivost, ki bi omogočala, da se sami ukvarjamo s tem, ampak zmogljivost, zaradi katere bi lahko sami bolje sodelovali z drugimi organizacijami, kot so Združeni narodi, kot je Evropska unija, kot je Svetovna banka ali Banka za razvoj v Aziji in drugimi akteri, ki lahko prispevajo k temu, da bi okrepili in spodbudili rekonstrukcijo na civilni ravni ter razvoj. To smo se naučili iz Afganistana, pa tudi v Kosovo. Namreč Izboljšati moramo svojo sposobnost, da sodelujemo s civilnimi institucijami. To ni v nasprotju s strukturnimi reformami NATO, s poenostavitvijo naših struktur, ne. Mislim, da moramo prioritizirati. Odrezati moramo tam, kjer je preveč in okrepiti tam, kjer je to potrebno. Okrepiti moramo sodelovanje med vojaškimi operacijami in civilnim razvojem. NATO pa ne bo nikoli prezel vodilne vloge pri civilnem razvoju, seveda pa si želimo bolje sodelovati z drugimi mednarodnimi organizacijami. Gospod Danžon me je vprašal tudi o Turčiji. Tega ne jemljem kot udajo, da bi morali sprejeti eno ali drugo možnost. Mislim, da je popolnoma Jasno, da moramo najti pragmatične načine za to, kako bi lahko izboljšali odnose med EU in NATO. Predlagal sem pragmatičen pristop, ki ne vpliva na vprašanje priznavanja Cipra, niti ne omenja pristopnih pogajanj Turčije z EU. V okviru tega pa lahko vseeno najdemo pragmatične načine za napredek tem želim delno odgovoriti tudi na druga vprašanja, ki ste jih zastavili danes. Gre za svežen. In del tega svežnja je tudi, da vseh 27 držav EU ima možnost, da sodeluje v sodelovanju med EU in NATO. Evropska unija pa bi morala prav tako upoštevati želje, ki jih izrazijo države članice NATO, ki niso države članice EU. Tukaj sem omenil varnostni sporozum med Turčijo in Evropsko unijo, omenil sem tudi sporozum oziroma dogovor med Turčijo in Evropsko obramno agencijo, omenil pa sem tudi vključevanje držav, ki niso članice EU, pri odločanju za operacije sil EU. Turčija pomembno prispeva v Bosni, čeprav ne sodeluje pri odločanju. V NATO imamo operacijo v Afganistanu, tam pa sodeluje 19 držav, ki niso članice NATO. Teh 19 držav sodeluje v naših srečanjih. Seveda, na koncu odloča svet NATO in na koncu Evropska unija odloča. To pa ne pomeni, da ne smemo tudi nečlanic vključiti v svoj postopek odločanja, če lahko prispevajo. To je moje stališče in mislim, da bi tukaj res lahko dosegli napredek. Gospod Sukarski, mislim, da se trudimo po svojih najboljših močeh, da bi usklajevali prizadevanja med EU in NATO. -om lokalno v Kabulu imamo posebne predstavnike. Vesel sem, da je Evropska unija sedaj imenovala eno osebo, ki tesno sodeluje z NATO-vim predstavnikom in posebnim predstavnikom Združenih narodov. Vsi pa sodelujejo s koalicijo ISAF. Vsi ti ljudje se poznajo, mislim, da v Kabulu sedaj vlada sansko moštvo. Kmalo bomo imeli tudi srečanje, kamor bomo povabili Evropsko unijo. Organizirali bomo vrh ISAF, povabil sem predsednika Van Rompuja in predsednika Baroza, da se odeleži ta zasedanja ISAF-a, ko bomo govorili o Afganistanu. Mislim, da delamo res veliko gospod Čukarski je zahteval tudi več prispevkov Rusije za misijo v Afganistanu. Decembra sem obiskal Moskvo in predlagal, da Rusija zagotovi helikopterje za operacijo v Afganistanu. Sedaj pa razmišljamo o tem, v okviru sodelovanja z Rusijo pripravljajo predlog, mi ga trenutno preučujemo, upam, da bomo lahko kmalo videli napredek na tem področju. Rusija je že zagotovila možnosti prevoza za naše sile v Afganistanu. Sodelujemo tudi pri boju proti drogam v Srednji Aziji in v Afganistanu. Gospod Lisek. S predsednikom Janukovičem sem se srečal prejšnji teden. spoštujem odločitev ukrajinske vlade, kar zadeva njihove odnose z NATO. Opozoriti moram, da je izhodišče NATO tisto, ki smo ga sprejeli leta 2008 v Bukarešti. Tam smo navedli, da bosta Ukrajina in Gruzija postali članici NATO, če si bosta to zaželeli in če bosta izpolnili merila. Seveda pa se mora ta državi sami odločiti, ali se boste sploh odločili za kandidaturo. NATO no, je prostovoljna organizacija, spoštujem seveda odločitev Ukrajine in tudi sami so navedli, da bodo izpolnili svoje zaveze v okviru trenutnega sporazuma o sodelovanju. Gospod Singaris. zahtevali ste bolj vidno prisotnost NATO v državah, zaveznicah. To bo pomemben del našega novega strateškega koncepta, ki ga pripravljamo. Pokazati želimo jasno prisotnost NATO po celotnem ozemu držav zaveznic. Vključuje tudi redne vaje. Opozoriti želim tudi na to, da države članice NATO sedaj izvajajo zračne policijske operacije in to na osnovi menjavanja. Gospa Kopa je omenila tudi civilno zmogljivost, na to vprašanje sem že odgovoril podvajanja ne bo. Gre za našo sposobnost, da krepimo sodelovanje s civilnimi organizacijami, ki bodo še vedno imene vodilno mnogo pri civilnem razvoju. Naslednje vprašanje, ki smo ga slišali, zahteva naslednji odgovor. Strinjam se s strokovnjaki, da mora sodelovanje med EU in NATO temeljiti na vzajemni preglednosti. To sem že povdaril. Sodelovanje med obema organizacijama bo sodelovanje med vsemi članicami vseh oziroma obeh organizacij. Gospod Janaku, kakšne so prave grožnje, ste me vprašali. Kakšne so prave grožnje v današnjem svetu? Mislim, da konvencionalne grožnje niso tiste, ki so najbolj verjetne. Mislim, da se soočamo z novimi grožnjami, naprimer terorizmom, napad z raketami, lahko bi celo imenoval državo. Iran ima na voljo rakete z dosegom do Evrope. Grožnja je torej zelo resna. Napad z raketami, terorizem in kibernetski napadi. To ni samo teorija. Videli smo, kaj se je zgodilo v Estoniji pred tremi leti. To so nove grožnje in novi izzivi. Želimo pa izboljšati svojo sposobnost in zmogljivost, da se jih lotimo. Gospod Arlaki je vprašal, zakaj bi se moral NATO ukvarjati s kibernetsko varnostjo. Povedati moram, da se mora NATO ukvarjati s kibernetsko varnostjo zato, ker kibernetski napadi predstavljajo resno nevarnost za naše vojaške zmogljivosti. Ob enem pa so grožnja tudi civilni družbi. NATO ima na voljo logistiko, načrtovalne centre, strokovnjake ki lahko ustvarjajo zelo učinkovito mrežo za spopadanje s kibernetskimi napadi. Vseeno pa moramo še naprej razvijati svoje zmogljivosti. Ne glede na to, pa je to področje, kjer bi lahko imeli korist od tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo. Vprašali ste me tudi, ali bo NATO kdaj zapustil Afganistan. Kratek odgovor je da, prav gotovo. Vprašanje pa je, kdaj? Naš cilj je, da bi odgovornost predali Afganistancem postopoma. Upam, da se bo to začelo naslednje leto. Podprli smo ambicijo gospoda Karzaja, da bi varnostne sile Afganistana prevzele odgovornost po vsem Afganistanu do leta 2014 oziroma do konca tega leta. Pričakujem, da bodo mednarodne sile ostale v Afganistanu tudi po tem, ko bodo naše vojaške operacije tam končane. Igrale bodo podporno vlogo, ampak naš cilj je, da Afganistanci postanejo sami svoje gospodarje. To pa mora biti proces, ki je pogojen z rezultati, ne pa s koledarjem. Ampak kratek odgovor, kakor sem že povedal, da NATO bo prav gotovo zapustil Afganistan, ko bodo pogoji za to izpolnjeni gospod Mauro, me je vprašal o preventivnih ukrepih. Kakšna je legitimnost tukaj in ali je to v skladu z mednarodno zakonodajo? Zagotavljam vam, da bo NATO vedno ravnal v polni skladnosti z mednarodno zakonodajo in v skladu z listino Združenih narodov. naša misija v Afganistanu temelji na mandatu Združenih narodov, naša misija v Kosovo je prav tako utemeljena z listino Združenih narodov. Tako mi torej delujemo. Tudi prihodnje operacije za krizno upravljanje se bodo izvajale v skladu z načeli listine Združenih narodov. cenim dejstvo, da Evropska unija sedaj vzpostavlja službo za zunanje delovanje. Imam dober delovni odnos z visoko predstavnico Eštonovo, pa tudi z drugimi institucijami EU. Odnosi z institucijami so zelo dobri. Predsednik Van Rompuy, Barozo, predsednik Buzek, visoko predstavnica Eštonova, Odnosi so zelo dobri, cenim pa tudi dialog s poslanci. Mislim, da bi morali sodelovati na vseh ravneh. Gospod Kelam. Kaj zadeva kibernetsko, kibernetski prostor? Sedaj razvijamo zmogljivosti za odzivanje, da bi se odzvali skupaj, če bo to potrebno. To je novo področje. Res moramo razviti zmogljivosti tako na nacionalni ravni kot na ravni NATO. NATO kot organizacija je vsak dan pod napadom, zato moramo izboljšati svojo skupno obrambo. Gospa Lözing, dobro vprašanje ste zastavili v zvezi s klepi Evropskega sveta. Opozorili ste tudi na dejstvo, da obstaja omemba nekaterih predlogov ali priporočil, ki jih je EU posredovala NATO. Ne vem, ali so bili ti predlogi objavljeni strani EU. Če je to res, potem mora EU to potrditi. Opozoriti pa vas želim tudi na to, da sklepi Evropskega sveta jasno navajajo, da si moramo prizadevati za to, da presežemo te predloge. Na to želimo pozoriti. Cenim namreč predloge, ki smo jih prejeli, ampak mislim, da ne zagotavljajo osnove za občuten napredek v naših odnosih. Zato moramo iti še naprej, zato se že veselim sodelovanja z visoko predstavnico Ashtonovo in drugimi predstavniki EU, kar zadeva jedrska orožja. Seveda, varnostna politika, vključno z jedrsko politiko, so nacionalne odločitve. Ampak v NATO smo se dogovorili, da lahko odločitev v eni državi vpliva na odločitve v drugih državah. Zato smo se zavezali k posvetovanjem, preden se odločitve sprejmejo. Zato obstaja duh soglasja v NATO. Seveda pa moram povdariti, da so v končni fazi takšne odločitve odločitve, ki se sprejmajo na nacionalni ravni. Države pa se seveda lahko odločijo, da bodo odločitve sprejmale v sodelovanju z drugimi gospa Nec in gospod Šulc sta spraševala o Rusiji in o tem, kako se bo naš odnos razvijal. Gre za zelo pomembno vprašanje. Gospod Šulc me je vprašal, ali si lahko predstavljamo, da bi bila Rusija članica NATO. Deseti člen pogodbe NATO navaja, da lahko zavezništvo povabi katerokoli evropsko državo, ki lahko prispeva k euroatlantski varnosti in ki lahko podpira načela zavezništva takšne države lahko povabimo k temu, da se pridružijo NATO. To velja za vse evropske države. Z tega vidika ne izključujemo nikogar. Vseeno pa mislim, da ni realistično pričakovati, da bo Rusija postala članica NATO. Vsaj pripravljenosti niso izrazili za to in veleposlanik Rusije v NATO je povdaril, da nikoli ne bodo zaprosili za članstvo. Realistična pot naprej pa bila, da razvijamo strateško partnerstvo med e, NATO in Rusijo. Res je, da imamo z Rusijo nesporazume, ne strinjamo se o Gruziji in o drugih vprašanjih. Vseeno pa obstajajo področja, kjer imamo iste varnostne interese. Afganistan, mimo grede, je eno od teh področji, naprimer tudi boj proti terorizmu, proti narkotikom, proti piratstvu. Omenil pa sem tudi raketno obrambo, raketni ščit, tudi to je možno področje sodelovanja. Razviti bi morali praktično sodelovanje na tistih področjih, kjer se soočamo z istimi izzivi na področju varnosti. Podariti želim raketni ščit in raketno obrambo. Tam se dejansko spopadamo z resno grožnjo in ker imamo resno grožnjo, potrebujemo tudi pravo, dejansko obrambo če bomo razvili raketni ščit v okviru NATO, potem je smiselno povabiti Rusijo, da sodeluje. Z vojaškega vidika bi njihova udeležba nam zagotovila zmogljivosti, zaradi katere bi lahko dosegli boljše rezultate. Politično pa bi pokazali, da raketni ščit ni usmerjen proti Rusiji. Tako bi lahko ustvarili pravo, dejansko varnostno arhitekturo euroatlantsko varnostno strukturo, ki bi segala od Vancouvra do Vladivostoka. Namesto tega, da govorimo o pogodbah in dokumentih, bi govorili o pravi varnosti, ki nekaj pomeni ljudem. Tako bi se po našem mnenju odnos lahko razvijal. Gospod Tenak je zastavil vprašanje o Balkanu. Moja vizija je, da bi vse države Balkana bile vključene v euroatlantske strukture, NATO in Evropsko unijo. Morda ne istočasno, strinjam se. Spoštovati moramo razlike med željami v vsaki posamezni državi, ampak NATO je dosegel nekaj napredka. Črni gori smo ponudili akcijski načrt za članstvo, pogojeno smo ponudili enako tudi Bosni, Pos pristopna pogajanja smo že začeli z Skopjem, ko bomo enkrat našli rešitev v zvezi z imenom. Upam, da bomo videli napredek tudi pri odnosih z, z Srbijo. relativno optimistično gledam na prihodni razvoj dogodkov na Balkanu. Gospa Gomez me je vprašala o jedrski politiki in novih strateških konceptih. Sedaj se pogajamo o novem strateškem konceptu, ampak mislim, da bo ravnoteže naslednje. Po eni strani vsi seveda podpiramo svet brez jedrskega orožja, po drugi strani pa vemo, da dokler obstaja jedrsko orožje, potrebujemo tudi odvračilna sredstva. Vendar delati moramo v smeri, da bi bili vedno manj odvisni od jedrskega orožja. Ciper bi nekoč lahko postal dogodek iz 5. člena, nikoli ne vemo. V NATO je struktura naslednja. V skladu z našo pogodbo lahko katerakoli zaveznica zahteva posvetovanja, če se čuti ogrožena. To je v četrtem členu. Če posvetovanja vodijo do sklepa, da so potrebni skupni ukrepi, potem bi to lahko postal ukrep iz petega člena. Možnost torej obstaja. In gospod Weigl? Ne, NATO ne bo policist na globalni ravni ali svetovni policist. Ampak vedeti moramo, da če želimo zaščititi ljudi ki spadajo v organizacijo NATO, potem se moramo spopasti z novimi izzivi in grožnjami, tudi kar zadeva terorizem in nekoč bomo morali terorizem napasti pri njih doma, tako kot sedaj to počnemo v Afganistanu. Ne gre za to, da bi bili svetovni policist, ampak gre za to, da bi ozemeljska obramba naših držav in ljudi postala učinkovita pa še Bližnji vzhod. Nekoliko hitro je, da bi na tej ravni razpravljali o prihodnji vlogi mednarodnih sil na Bližnjem vzhodu, kajti mirovnega sporazuma še ni. Ampak izvedimo miselni eksperiment. Recimo, da smo optimistični. Predpostavimo, da bi nekoč obstajal mirovni sporazum. V tem primeru mislim, da bi potrebovali prisotnost mednarodnih sil na Bližnjem vzhodu, zato da bi spremljali in nadzirali ta mirovni sporozum. Ali lahko predvidimo vlogo za NATO v tem primeru, ne vem, ampak zaenkrat je naš odziv naslednji. Če bomo imeli mirovni sporozum, če obe strani zahtevata našo prisotnost. In če bo do združenih narodi izdali mandat za takšno operacijo, potem bi države zaveznice lahko razmislile o tem. Takšno je naše stališče. Ampak prvi korak je seveda, da pripravimo oziroma da pripravijo mirovni sporazum. Upam na najboljše. Vsem stranem, ki so vključene v ta spor, želim veliko uspeha. Ta spor namreč skrbi za to, da obstajajo tudi drugi spori v svetu. Če bi zagotovili mir na tem območju, potem bi to pripomoglo tudi k miru drugot po svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Preden zaključimo, bi se vam rad še zahvalil tudi kolega Danžana. Bom še prosil, da poda par zaključnih besed, bi se pa navezal še na nekaj, kar je rekel kolega Lisek. Tudi sam sem želel to izpostaviti. Pred dvema tednoma sem imel namreč priložnost srečati se z predsednikom Gruzije, ki je bil na obisku v Bruslju. Mislim, da je tudi kolega Lisek, ki je poročevalec to omenil. Zanima me, gospod generalni sekretar, če bi lahko vi povedali kaj več v zvezi s tem, kaj se dogaja z Gruzijo, kako se razvijajo odnosi z njo. Um, yes, um, Ukraine... Da, omenil sem Ukrajino, kar se tiče Gruzije, pa je naše izhodišče enako kot prej. Namreč odločitev, ki smo jo sprejeli na vrhu v Bukarišti leta 2008. NATO se je na tem vrhu odločil, da bo Gruzija postala članica NATO pod pogojem, da bodo izpolnili vse potrebne kriterije. V luči dogodkov avgusta 2008 smo vzpostavili komisijo NATO za Gruzijo in eh, naše sodelovanje z Gruzijo poteka v okviru te komisije NATO za Gruzijo. Imamo redne, imamo redna srečanja tudi na politični ravni. Gruzija ima jasno ambicijo, da bi postala članica NATO in mi bomo še naprej pomagali pri vseh potrebnih reformah, eh, tako družbenih reformah kot tudi ostalih samo ob strani, v petek bom obiskal Tbilisi in se bom srečal s političnimi predstavniki, torej srečal se bom s političnimi vodjem, vodji eh, v Gruziji in eh, to priča o naši zavezanosti Gruziji. Torej, predvidevam, da se bo sodelovanje z Gruzijo okrepilo v okviru Komisije NATO za odnose z Gruzijo. Hvala lepa, gospod generalni sekretar, tudi za ta odgovor. Hvala lepa za vse ostale odgovore, ki so bili zelo natančni, zelo jasni. Mislim, da se je pojavilo kar nekaj vprašanj in pripomb, kljub temu, da je bil čas omejen. Hvala tudi vam, da ste se zelo jasno izrazili. Današnje srečanje je bilo nedvomno zelo koristno. To srečanje nam je tudi nekoliko razjasnilo, kakšne odgovornosti nosimo, s kakšnimi izzivi se soočamo, predvsem zaradi sprememb, ki so nastale po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in zaradi vzpostavljanja nove evropske politike. Pomembno je tudi, kako NATO sodeluje pri tem. Mislim, da ste kot generalni sekretar zelo učinkovito sodelovali z nami. Mislim, da s tem izražam mnenje številnih kolegov, vendar se delo danes s tem ne zaključuje. Številne teme se še razvijajo, obravnavajo, kajti so zelo kompleksne seveda se bomo še srečali in sodelovali. Hvala lepa tudi za današnje srečanje in k malu nasvidenje. Preden nas zapustijo kolegi iz nacionalnih parlamentov, pa bi se jim seveda rad zahvalil za njihovo prisotnost, za sodelovanje. Vsem želim prijetno pot domov. Upam, da vam bo uspelo priti nazaj domov, kljub temu, da obstajajo določene težave z leti. Še enkrat prijetno pot nazaj.